Alors, tout d'abord, je vous propose de bien vouloir adopter. Najprej vam predlagam, da sprememo dnevni red in sicer bomo imeli sestanek danes, jutri, danes popovdne in jutri eh, dopovdne. Imate kaj, eh, kakšno pripombo? Ne. Nobenega sporočila nimam v imenu našega predsednika, razen da imamo vse, eh, vse prevode razen v latviščino in estonščino. Kar zadeva zapisnik, Z dne 23. februarja tega še ne moremo sprejeti, ker še ni prevedeno vse jezike, zato odlagamo sprejetje tega zapisnika oziroma zapisnikov, tako da gremo lahko takoj na prvo točko in eh, sicer gre za gospodarske subjekte, ki dajo na trg les in lesne proizvode. V prvem branju je parlament sprejel predlog, predlog uredbe in sicer eh, z dne 22. aprila 2009. Eh, svet ima ohlapnejšo stališče kot je naše, manj eh, strogo. Tako da bi sedaj takoj predala besedo gospe Karolini Luka, ki je poročevalka. Seconde, vous prie, vous la parole, Gospod Arsenis, ste želeli besedo? Gospa uh, eh, Ljuka, imate besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Vesela sem, da imam to priložnost danes tukaj, da povdarim to, kar bi saj sama eh, želela imeti za drugo branje. Eh, vendar pa eh, samo nekaj besed kot uvod, kot vemo, gre za nezakonito sečno, ki ga spremljajo številni problemi na okoljski ravni, na socialni ravni in sicer gre za krčenje gozdov posledično, potem prispeva k izgubi, kot odločilen dejavnik izgubljanja biotec, biotske raznovrstnosti, eh, prav tako eh, pa eh, tudi pravzaprav povečuje revščino domorodnih ljudi in dejstvo je, da Evropska unija mora ukrepati proti krčenju gozdov in nezakoniti sečni in skratka se tudi soočati s posledičnimi problemi. V prvem branju je parlament zelo poudaril eh, predloge, zlasti tiste, ki se nanašajo na pogoje eh, v zvezi s temi proizvodi eh, in eh, z nezakonitimi eh, sečnjami Eh, in pridobljenim lesom. Ko gre za strukturne spremembe sveta, za to, da bi racionalizirali ta, eh, to besedilo osnutka uredbe, pa je to še vedno manj, eh, manj odločno kot pa stališče, ki ga je sprejel parlament aprila lani. In zlasti se tu ne da pravzaprav dovolj pojasnil gospodarskim, eh, gospodarskim subjektom, nobenega splošnega načela prepovedi ni ali pa pogojev subjektov eh, razen tega, ko gre za plasiranje teh proizvodov eh, na trg. Eh, poleg tega eh, se v stališču sveta ne opredeljujejo kazni ali zahtevane kazanske sankcije za hude eh, kršitve, uveden je mešani sistem za priznavanje nadzornih organizacij v primerjavi z mnogo jasnejšim sistemom, ki ga je sprejel parlament. In za, uh, uh, Za upoštevanje eh, oziroma uresničevanje ciljev eh, sem tu zlasti eh, poudarila osrednje točke in naj povem, kakšne so glavne razlike med stališčem sveta in mojimi predlogi. Torej, Stališče sveta je zelo osko in tu gre za ohlapna pravila eh, in sicer se osredotoča zlasti na eno točko v dobavni eh, verigi in eh, samo tisti subjekti, ki dajejo proizvode, lesne proizvode na trg prvič, se sooča, soočajo s tem sistemom potrebne skrbnosti. In eh, drugače pa z vidika zakonite rabe, eh, pa tu ni eh, nič natačno opredeljenega. Tudi ne gre za jasno prepoved. In, E, tu e, je govora o ohlapnih pravilih za preprečevanje trgovanja nezakonito pridobljenega lesa. Vendar, in vendarle je to bilo izhodišče tudi glede akcijskega načrta komisije in zato ne menim, da je to stališče sveta tisto, ki nam omogoči izvesti e, oziroma uresničiti cilje za to, da Evropska unija ne bo več trg za nezakonito pridobljen les. Potrebno potreben je, eh, je eksplicitno stališče, da dodajanje teh proizvodov na trg ne bo prihajalo in sicer, da, to, da se bo to nanašalo na vse gospodarske subjekte. Potrebno je tudi upoštevati revidiranje ameriških lesijev zakon sprejet maja 2008, eh, ki je to, to vrstno prepoved že uzakonil, tako da ta eh, precedens obstaja. Ko gre za sistem potrebne skrbi, skladnosti eh, in na to se osredotoča stališče za gospodarske subjekte, ki prvič dajo na trg lesne proizvode tisto, kar najbolj vpliva na eh, in tudi pomeni največjo odgovornost. Eh, Poleg tega pa mislim, da je potrebno imeti zahteve tudi eh, nižje v tej eh, verigi in eh, razlikovati eh, naprimer med subjekti, ki dajejo na trg lesne proizvode in omogočajo njihovo dostopnost na trgu z drugimi besedami in tisti, ki Eh, omogočajo dostopnost na trgu, kar zadeva pravzaprav vse eh, subjekte v eh, tej dobavni oziroma preskrbovalni verigi. In Svet, ki pravi, da so tisti subjekti, ki prvič dajo na trg lesne proizvode, ki morajo uveljavljati ta sistem skrbnosti, pa bi sama rekli, da je potrebno v to zajeti tudi vse druge, druge subjekte, zlasti z vidika informacij, ki jih morajo posredovati. To pomeni, da morajo ti subjekti tudi zagotavljati ključne informacije o proizvodih, o njihovih eh, verjih, eh, potem o tistih, ki jih dobla, dobavljajo eh, in eh, na ta način eh, potem, to bi potem tudi enakomerno porazdelilo breme odgovornosti med gospodarskimi subjekti. In veliko je gospodarskih evropskih subjektov, ki že lahko zagotavljajo to vrstne informacije. In ta sistem potrebne skrbnosti pa ima še drug namen. In sicer, da ga lahko uporabljamo, da olajšamo kršitve, ki izhajajo iz splošne, eh, splošne prepovedi. In tu želim zlasti povdariti eh, razširjene eh, uporabe tega načela potrebne eh, skrbnosti. Tu so naprimer Španija, Danska, Francija, ki imajo svoja pravila glede dajanja teh proizvodov na trg prvič, vendar pa ugotavljamo, da gre tu še vedno za pomankljivosti. In sicer sicer, eh, da, da naprimer na da bi nadaljni, eh, torej nadaljni dobavitelji oziroma nadaljni eh, subjekti v enem primeru, primeru pravzaprav eh, ne bili spodbojeni v smislu, da tudi preprečujejo dajanje nezakonito pridobljenega lesa na trg, za razliko od striknejšega sistema, kjer bi to zajemalo vse te subjekte. In namen te uredbe je prepričevanje, prodaje nelegalno pridobljenega lesa v Evropski uniji. In če se vrnemo na prepoved, menim, da moramo sprejeti učinkovitejšo in trdnejšo splošno prepoved, pa tudi razširitev sistema skrbnosti, kot sem že eh, predlagala v svojem eh, prvem eh, osnutku oziroma predlogu uredbe. Še nekaj pripomp. In sicer, da opozorim na komplementarnost eh, skrbnosti in prepovedi oziroma teh dveh pristopov. In eh, če jih uporabljamo skupaj, potem lahko to zapolni to vrzel eh, kršitev. Subjekti bodo spodbojeni pri izvajanju skrbnosti, da bo, to, da bo ta v dovolj velikem obsegu Eh, in eh, zato, da bo učinkovito. In vsakršni subjekt v dobavni verigi pa eh, naj bo predmet tudi sankcij v primeru kršitev. Eh, v primerjavi s tistimi, ki eh, najučinkovitejše izvajajo eh, to načelo. In to bi pomenilo tudi, da je zakonodaja bolj sistematično učinkovita. In ker prepoved in skrbno že obstajata, naprimer v primeru pranja denarja in to že obstaja, Eh, obstaja ta precedens na ravni Evropske, eh, Evropske unije. Pomembno je eh, tudi vedeti, da je akcijski načrt FLEKT Eh, načrt, ki zastavlja eh, cilje EU eh, in ga spodbuje, da se sooča s tem problemom. Zato je možno uporabljati to regulativo oziroma to zakonodajo kot pristop, ko gre za rabo to vrstnih verov. In, Zato tudi menim, da z vidika definicije eh, menim, da je treba pozdraviti eh, pristop sveta, ki je zasnovan na definiciji, vendar pa ne glede na to, da eh, ti sporazumi flek služijo svetu kot podlaga, pa se tu ne sklicujejo več, to so črtati, to sklicevanje na zakonodajo Evropske unije. In eh, dejstvo tudi je, da jih eh, eh, pravzaprav ta prizadevanja ne bi smela potem postaviti v manj ugoden položaj. In gre tudi za partnerje oziroma prostovoljne, torej prostovoljne partnerske sporazume, Eh, ki eh, so tu pomembni, na drugi strani pa imeti obseg, ki je vsaj tako širok kot tisti, ki je bil izpogajen v okviru akcijskega načrta FLEKT. Zato menim, da če želimo podpreti to vrstna prizadevanja v okviru FLEKT-a, je potrebno zagotoviti eh, skladnost s temi kategorijami zakonodaje. In eh, samo eh, še nekaj eh, pripomp v zvezi s kaznimi. Torej, prepričana sem, da je treba član, države članice usmeriti glede kazni da se pri uporabi uredbe zagotovi skladnost eh, in sicer naj bo odvračilna, vendar pa to ni dovolj, eh, da bi preprečili naprimer šipke eh, točke vstopanja v ta sistem. Zato sem ponovno uvedla vsebino Eh, in sicer eh, dikcijo eh, kazni, ko se govori naprimer o nezakonitem o drugih področjih, kot so nezakonito ribištvo. Če želimo priti do harmoniziranih standardov za organizacije, ki spremljajo ki to spremljajo eh, po eh, principu skrbnosti, eh, je potrebno po vsej EU imeti usklajene standarde in zato predlagam naj se o priznanju nadzornih organizacij odloča na ravni EU, ne pa nacionalni ravni, zato da se torej, tudi um, upošteva vse, vso zapletenost za organizacije, ki bodo delovale v več državah članicah. Pomembno je tudi, da Eh, obstaja eh, izuzetje, eh, načelo izuzetja. In sicer pa je težko reči pravzaprav, ko gre za uporabo Eh, besede reciklirani proizvodi. Eh, tu je potrebno eh, torej upoštevati, da jih je potrebno obravnavati drugače, vendar ne, da bi se pri tem ogrozilo skladnost regulative. Medtem pa sem pravzaprav črtala to, kar je to pogledno zapisal svet razen ko imamo koncept zanemarljivega tveganja, kajti brez jasne definicije bi lahko uvedba takega koncepta eh, pravzaprav pripeljala k zelo širokemu tolmačenju tega sistema skrbnosti. In povsem eh, na koncu bi želela nekaj povedati o certificiranih eh, schemah. Več organizacij je lobiralo eh, in eh, so menili, da je potrebno izuzeti eh, proizvode, ki so bili umeščeni v ta načrt izuzetja, vendar bi to bilo tvegano, zato, ravno zato, ker ni na voljo dovolj evropskih kriterijev, ko gre za opredelitev izuzetja in status proizvoda z vidika certifikatov. In enostaven odgovor je, da lesni proizvodi, ki se jih daje na trg in ki jih že nadzirajo v okviru drugih, eh, eh, druge regulative oziroma drugih evropskih ured, pa to ni eh, enako v primeru certificiranih lesnih proizvodov. In zato je Mislim, da ko govorimo o tem sistemu, eh, je, eh, to lahko razumemo kot izuzetje iz vsakršnega eh, sistema nadzora in da ni možna nobena, torej no-, nobeno zakonsko ukrepanje. In vse to pa bi lahko pripeljalo do velikih pravnih, pravnih vrzeli tako da to stališče sveta prav gotovo ni dovolj striktno eh, in zato je moj predlog, ki uvaja eh, ponovno eh, glavne elemente iz prvega branja, prvega branja, kar lahko pomeni, da bi v tem primeru lahko zakonodaja potem bila v skladu s cilji. Hvala lepa, gospa poročeva. Najlepša hvala za to izčrpno predstavitev in mislim, da se bomo morali držati stališča. Eh, sedaj pa bi dala besedo različnim kolegom eh, ki, in kolegicam prosim eh, vas, da se držite treh minut, ki so vam na voljo. Hvala lepa. So, we, gre za zakonodajo, kjer govorimo o obveznostih gospodarskih subjektov, ki dajo lesne proizvode na trg. Vendar pa seveda je tisto, eh, o čemer vsi razmišljamo, Naslednje, spričo neuspeha konferenca v Kebenhavnu je potrebno, se je potrebno zelo hitro organizirati, hitro uh, organizirati v okviru uh, teh uh, predlogov zakonodaje, uh, Eh, tudi, vendar pa je potrebno ukrepati tudi na nacionalni ravni. Potrebno je prenehati z uvažanjem nezakonitega eh, lesa. Vemo, da to prispeva naprimer 20 odstotkov svetovne proizvodne lesa, tu je Brazilija in druge države, ki so med največjimi onesnaževalci in eh, svet je ugotovil, da 30 odstotkov, 30 odstotkov sečnje v Braziliji in v Indoneziji nezakonite kvalitete. Potem e, tudi e, druge, naprimer FAO e, ocenjuje, da mogoče lahko rečemo, da je celo 40 odstotkov svetovne proizvodnje lesa nezakonite. Potem so tu Belgija, Irska in druge države. Skratka. Ukvarjanje s problemom krčenja gozdov je tudi zelo med najboljšimi pristopi k soočanju s problemom CO2. -ja. Svet pravzaprav ni upošteval našega prvega branja in eh, eh, od 98 amandmajev oziroma dopolnil eh, sta bila sprejeta samo dva predloga sprememb. In Tu je tudi definicija zakonitosti v predlogu sveta, potem so tu še drugi problemi, ki se nanašajo na zamisel o zanamerljivem tveganju, kar pa vidim kot zelo veliko vrzel tako kot sam to razumem, potem pa tudi pomankanje prepovedi in tako dalje. E, pogovarjal sem se z različnimi državami članicami, ki se bojijo, e, da bi lahko ta prepoved pomeni, pomenila za njihove vlade e, zelo veliko omejitev. In ko sem vprašal, smo ugotovili, da pravzaprav nimajo ocen. Medtem ko EU Eh, naprimer 116 milijonov evrov za 27 držav članic. Če to primerjamo naprimer s presojo eh, glede tega, kaj je potrebno plačati eh, naprimer v primeru, ko naprimer znaša taka cena celo dve milijardi evrov na drugem področju, potem vidimo, da gre pravzaprav za zelo majhno vsoto. Eh, sicer eh, lahko rečemo, da so ti predlogi dobri, da eh, so mm, usmerjeni v pravo smer. Potrebujemo povezavo med prepovedjo in pa sistemom potrebne skrbnosti. Ta je namreč način, kako zagotoviti prepoved in to je potrebno jasno izraziti. Eh, potem mislim, da se je potrebno bolj eh, eh, približati flektu in zakonodaji flekt kaj ti izkazal se je za učinkovitega in potem pogajanja med suverenimi, drža suverenimi državami, pa tudi izkušnja komisije, ki je tudi dragocena v tem pogledu. Hvala. Merci. Hvala. Jean-Jacques Brandy. Toen de Europese Commissie in 2008. Ko je komisija leta 2008 začela s predlogi, ki so potem vodili k Eh, temu predlogu zakonodaje na področju nezakonite sečnje. Eh, se je to še vedno dogajalo, še naprej raslo, eh, zlasti v državah, kjer je naprimer nezakonita sečnja daleč presega zakonito sežnjo, sečnjo. Pripravljeno je bilo novo eh, poročilo o krčenju gozdov na svetovni ravni in celo v celoti lahko ugotovimo, da je tu trend pravzaprav obrnjen navzdol. Potem eh, FAO, eh, ki, tudi, ki je tudi podala zelo alarmantne podatke o tem, za kakšno količino lesnih proizvodov gre. in eh, da je tu eh, možnost bodi si izbrati eh, pristop prepovedi, prepovedi ali pa pristop sistema skrbnosti. In kot je gospa Luka sporočevalka rekla, je možno tudi zelo dobro kombinirati oba sistema. In kot ste povedali, eh, tu je več področji, eh, kjer je to tudi tako v Evropi. In eh, zanima me, ali komisija še vedno meni, sicer da oba pristopa ne moreta biti upoštevana oziroma uveljavljena skupaj. Potrebno je zagotoviti več preglednosti in uvesti sistem skrbnosti. E, tu so tudi veliki akteri, ko govorijo o zakonodaji, e, e, pravijo, da potrebna skrbnost pravzaprav ni problem, ker je to tisto, kar že zagotavljajo. No, S tem nočem reči, da je to povsem neproblematično. Tu je tudi problem upravnega bremena, zlasti za majhna in srednja podjetja. In zanima me, kaj v tem menijo predstavniki komisije. Tudi uh, kakšna je resnost tega problema za majhna in srednja podjetja. Ali eh, lahko tu eh, eh, upoštevajo vse zahteve, se ravnajo pod njih in eh, se ravnajo eh, po eh, teh zahtevam ali pa so premajhna, da bi to bilo možno. Sam se nagibam k sistemu, ki deluje dobro v praksi, vendar pa, kjer je čim manj birokracije. Gospa predsedujoča, izbrati pa moramo čvrsto stališče, kaj ti gre za velik problem. Problem krčenja gozdov, ki se ne nanaša samo na gozdove, tu so tudi podnebne posledice, kot je že bilo omenjeno in uh, potem tudi izguba biotske raznovrstnosti, kot je bilo, uh, kot je bilo uh, rečeno, potem tudi zmanjševanje uh, oglikovih emisij in uh, tako dalje. In zato težko razumemo, zakaj je svet zauzel tako ohlapno stališče. Uh, vendar pa se zdi, uh, da je uh, v svetu velik vlada uh, zaskrbljenost uh, glede uh, eh, optimalnega sistema, ki bi bil potreben. Mislim, da bi parlament pravzaprav moral sam tudi k temu prispevati, da se zadeve usmerijo v pravo smer. Hvala lepa. Najlepša hvala in najlepša hvala poročevalki za njeno poročilo. Uh, sem poročevalka v senci in to sem uh, prevzela zdaj, ker nisem bila v prejšnjem parlamentu podpiran sistem skrbnega pregleda in uh, mislim, da imamo kot parlament dolgo zgodovino, uh, v kateri smo vzpostavili veliko robustne, če tako rečem, zakonodaje, kjer smo poskušali zapolniti vse pravne vrzeli in mislim, da je poročevalka tukaj opravila zelo dobro delo. Sama sem zaskrbljena, tako kot verjetno večina tistih, ki se s tem ukvarjajo, nad tem, kaj bo to pomenilo za mala in srednje velika podjetja, kot je omenil moj predhodnik. Torej, v kolikšni meri bodo ta podjetja lahko upoštevala oziroma spoštovala zakonodajo brez velikih stroškov. Eh, na visoke stroške opozarjajo predvsem velika podjetja. In ko eh, sem potem zastavila vprašanje, kakšni so ti stroški, je zavladala tišina, kajti očitno še ni bilo upravljenega veliko dela v zvezi s temi velikimi dodatnimi bremeni. In eh, zato nisem prepričana, ali taka velika podjetja, ki bi. Uh, vodila čist posel dejansko obstajajo. Uh, upam torej, da bomo dobili kar največ informacij na podlagi te eh, lestvice skrbnega pregleda od velikih do majhnih podjetij. In mislim, da eh, pročevalka v svojih predlogih sprememb eh, to eh, Eh, pravzaprav spodbuja in sama jo pri tem podpiram. Boku, Gospod Florenc, ja, najlepša hvala. Nisem pročevalec Evropske ljudske stranke, ampak kolega Fjellnerja ni in zato bom povedal nekaj besed v zvezi z nekaterimi točkami. Gospa Lukas, imate mojo podporo. Uh, Eh, strinjam pa se tudi eh, s kolegom iz eh, liberalnih vrst, ki je opozoril na to, kako pomembno je omejiti nezakonito sečno in tukaj res moramo sprejeti vse potrebne ukrepe. To, kar se zdaj predlagali v svoji zaskrbljenosti, eh, pa eh, torej, glede tega še ni posem jasno, ali bi to dejansko pripeljalo do manjše količine nezakonitega uvoza. Meni se tukaj postavlja veliko vprašaj. Mislim, da je ključna točka eh, ozaveščenost držav, da ne bodo dopuščale eh, pritoka nezakonitega lesa na svoje trge. In v drugih podobnih dosejih se je pokazalo, da so glavni nosilci krivde eh, nacionalni organi, ki niso dovolj ozaveščeni, ker ti organi ne eh, izvajo ustreznega nadzora, se sedaj lotevamo nekega označevanja, nekih eh, etiket do, do zadnje deske ali do zadnjega koščka papirja. In, eh, ne vem, spremite me, bomo šli v žamo in si ogledali, kako potem to izgleda v praksi. E, ne vem, na nekem hlodu lahko označimo e, poreklo, ampak kako boste to naredili pri nekih sekancih ali pa pri enostavnih deskah. E, seveda je sledljivost dobra, ampak zanima me, kako naj bi to delovalo v praksi in tu je potrebno upoštevati pri vsej dobri volji, ki jo tukaj vidim, gre za evropsko ureditev, ki eh, velja tudi za tiste, tiste drevesa, ki rastejo v naših gozdovih in nekdo mora uh, dobiti tudi rezultate uh, certificiranja in eh, to mora prinesti oprijemljive koristi. Torej, zanima me, kako bo to delovalo v praksi. Mislim, da moramo. Uh, naše države, ključno z mojo državo, prisiliti, da bodo bolj ozaveščene in uh, Mislim, da mora tudi komisija kot varohinja pogodb se lotiti te naloge. Eh, ne moremo preprosto eh, računati do vsake najmanjše kategorije, ampak je potrebno pogledati, kaj počnejo države članice, kako uresničujejo svoje odgovornosti. Nekatere države tukaj ne počnejo ničesar. In jasno želim povedati, kot je povedal kolega prej, eh, svet je sprejel, eh, je dobil 89 predlogov sprememb, od katerih je sprejel dva. In ne vem, morda bi lahko kdo rekel, da je svet neumen, ampak tako neumni pa spet niso. Morda so tudi oni razmislili o tem, da bo zelo težko vse do zadnje deske ali vse do zadnje ivrke označiti. In eh, to je bistveno. Eh, tako kot govorimo o težavah pri eh, mesu, pri salamah, pri klobasah. Eh, podobno je tukaj in eh, ključno je, da države članice prevzamejo svojo odgovornost. Potrebna skrbnost je seveda ključna beseda, ampak to velja tudi za carino in za naše nacionalne organe. Florence. Hvala, gospod Florenc. Chris Davis. Thank you, Chairman. Now, if every British Conservative. Najlepša hvala. Če bi vsi britanski konzervativci eh, govorili tako razumno kot eh, kolegica danes, potem bi bil manj zaskrbljen nad izidom eh, prihajajočih eh, volitev. Vendar pa eh, vem, da ona ni zastopnica konzervativnega volilnega telesa v Britaniji. Ampak zahvaljujem se ji za pripombe in zahvaljujem se tudi poročevalki. Eh, smo nov parlament, ampak eh, podobno kot prejšnji parlament eh, v istem trenutku razpravljamo o isti temi. V prejšnjem parlamentu smo govorili o acijskem načrtu FLEKT in tudi takrat je bilo kar precej nasprotovanja. Eh, številni v komisiji so že takrat trdili, da ni mogoče uvesti zakonskih omejitev, ampak eh, številne uvire so že padle. Eh, razmišljanje je bistveno bolj odprto in svobodno in to mislim, da kaže tudi svet. Vemo, da se številnim našim državljanom zdi preprosto narobe oziroma nedopustno, da dopuščamo uvoz lesa, ki vemo, da prihaja iz nezakonitih verov. Kajti naša potrošniška kupna moč je eden od razlogov, zakaj prihaja do uničevanja gozdov, zakaj eh, propada biotska raznovrstnost. Eh, gre preprosto za to, da je mogoče veliko denarja zaslužiti z lesom, ki prihaja iz nezakonitih virov. Eh, predlogi iz akcijskega načrta FLEGT so dobri, vendar prihajajo prepočasi in ne pokrivajo celotnega globalnega teritorija. Vse to je potrebno podpreti, ampak potrebujemo. Eh, še druge mehanizme. Vendar pa tukaj je veliko podrobnosti, o katerih je potrebno spregovoriti. Kar zadeva samo on osnovno politiko preko poročevalke, eh, smo kot parlament vložili celo vrsto predlogov sprememb, eh, zato da bi izboljšali predlog. Eh, svet nam nasprotuje in mislim, da moramo zdaj tukaj izvesti, eh, izvajati večji pritisk. Zagotoviti moramo nadstrankarsko podporo, zato da bomo imeli močno pogajalsko stališče. Eh, vem, da je veliko stvari še nedorečenih, ampak eh, če v tem trenutku ne bomo prišli v nek eh, položaj, položaj, ko bomo lahko v polni meri izkoriščali svoja pooblastila v postopku soodločanja, eh, nam ne bo uspelo in mislim, da moramo biti tukaj kar najbolj ambiciozni. Hvala, Peter Vandelen. Prosim, če lahko nekoliko skrajšate eh, svoje prispevke, lepo prosim, kajti imamo zelo dolg program, ne bomo uspeli sicer. Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoča na srečo gospa Gerling ni edina v skupini in kar nekaj nas tukaj dela za boljše okolje v Evropi. Zahvaljujem se gospe Lukas za odlično poročilo. Vemo, da ima nezakonita sečna eh, veliko posledic. Eh, predvsem pa v veliki meri vpliva na, ne, na eh, biotsko raznovrstnost. Vendar pa vse skupaj ima tudi gospodarsko plat. Obstajajo podjetja, ki izvajajo nezakonito sečno in podkopavajo delo tistih, ki delajo v skladu s pravili. Mislim, da moramo ustrajati pri trdnem stališču, ki smo ga zauzeli, vendar pa nažalost ima svet ravno nasprotno stališče in zaradi tega je izziv še toliko večji. Poskrbeti moramo za to, da se bo svet zavedal eh, različnih stališč, ki so jih sprejele države članice. Potrebno je govoriti o prepovedi, o prepovedi nezakonite sečne in o prepovedi nakupa nezakonito pridobljenega lesa. ZDA e so sprejele tak pristop in tudi mi potrebujemo strožji pristop za to, da bomo končno lahko odpravili nezakonito sečnjo. Hvala. Hvala, Peter Lize. Ja, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, v okviru priprav na to točko dnevnega reda sem prebral številne dokumente okoljskih organizacij, eh, organizacij lasnikov gozdov in tako dalje. In bolj ko sem bral, bolj sem se jezil, kaj ti obe strani, eh, po mojem mnenju, ta problem vidita in predstavljata zelo enostransko. Pri okoljskih organizacijah. Eh, so posebili na majhne lastnike gozdov in na dejstvo, da v eh, Evropi tako rekoč nimamo nezakonite eh, sečne in vem, kakšne so izkušnje v moji regiji, v nemški zvezdni deželi Severno Porenje Vestfalija. Pri nas imamo težave s tem, da se veliko lesa sploh ne poseka Eh, čeprav bi s tem lahko zmanjšali odvisnost od nafte in plina. Eh, lahko bi torej veliko prispevali k eh, boljšemu okolju, če bi spodbudili lasnike gozdov k temu, da bi dejansko gospodarili s temi gozdovi. In, na številnih področjih v Evropi, vključno z mojo regijo, potrebujemo več sečne in na ta način bomo bolje zaščitili okolje. Po drugi strani pa, ko sem bral stališče lasnikov gozdov in vlad, ti govorijo samo o tem vidiku, ki sem ga ravno kar omenil. Govorijo samo o majhnih lasnikih eh, gozdov v Evropi in o birokraciji, o samem problemu pa sploh ni govora. In mislim, da je ravno v tem težava namreč. Nihče ni sposoben videti celote. Sveda je eh, res eh, tisto, kar sta povedali gospa Lukas in gospod Arsenis, imamo velike težave z nezakonito sečno in Evropa ima odgovornost, ki je do sedaj ni v zadostni meri uresničevala. Naša naloga je in če podrobno poslušamo, eh, mislim, da slišimo, da se glede tega strinjajo vse strani v Evropskem parlamentu, namreč da moramo uh, videti tukaj vse vidike problema in najti neko dobro rešitev. Boriti se moramo proti nezakoniti sečni in to bistveno bolj učinkovito kot do sedaj. Istočasno pa moramo biti pozorni tudi na to, da tisti, ki dobro gospodarijo z gozdovi v Evropi in niso povzročali težav, ne bodo podvrženi dodatnim bremenom. In um, tukaj imamo neka, uh, nekaj dobrih izhodišč, uh, tudi Karl Heinz Florenc je na to opozoril, um, vendar potrebujemo tudi neke olajšave in več prilagodljivosti za majhna podjetja, kjer pravzaprav sploh ne more biti govora o nezakoniti sečni. Hvala. Teodorovski Lakakis. Thank you, Madam President. Gospod Skilakakis, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nisem bil v parlamentu v prejšnjem mandatu, ko je bila govora o tej zakonodaji, ampak eh, nekaj stvari je po mojem mnenju tukaj pomembnih. Poskušamo rešiti problem, ki ga je ustvarjal oziroma ga ustvarja nekdo drug. Smo del rešitve, vendar ne moremo biti celotna rešitev. In mislim, da je težava v tem, da poskušamo biti celotna rešitev. Čeprav uh, predstavljamo samo en del globalnega trga. Eh, bojim se, da poskušamo najti neko stotstotno rešitev, čeprav gre za razdelitev 80-20. 80 eh, odstotkov težave lahko rešimo z 20 odstotki stroškov. Eh, za reševanje preostalih 20 odstotkov problema pa bomo potrebovali preostalih 80 odstotkov stroškov. In eh, to velja še posebej za mane in srednje velika podjetja. Eh, in sicer predvsem, ko gre ne za prvo dajanje na trg, ampak za dobavno verigo. Ne moram si predstavljati, da bi majhna podjetja uh, poskušala ravnati odgovorno in uh, spoštovati uh, uredbo, uh, če jim bo to povzročalo velike stroške. Ne nosijo dokaznega bremena. Uh, eh, oni niso tisti, ki nam morajo dokazati, da imajo te stroške. Mi jim moramo dokazati, da je upravičeno eh, in utemeljeno, da eh, prevzamajo više stroške zaradi dodatne zakonodaje. Eh, tukaj ne govorim o prvem dejanju na trg, glede tega se strinjamo, ampak govorim o malih in srednji velikih podjetjih, ki kupujejo pri drugih evropskih podjetjih les v kakršnikoli obliki že. Uh, Eh, ta podjetja morajo eh, delovati na podlagi določenega zaupanja. To zaupanje pa morajo zagotoviti vlade eh, z ustreznim izvajanjem te zakonodaje. Če namreč ne bomo ustavili nezakonitega lesa, če ne bomo preprečili, da bi ta les prišel na trg, zakaj bi ga potem ustavljali na poti proti majhnemu podjetju, ki je ta les kupilo od evropskega proizvajalca oziroma prodajalca les, eh, lesenih proizvodov. Razumem, da moramo zavzeti določeno pogajalsko stališče, ampak mislim, da bo naše stališče boljše, če bomo ukrepali logično in če bo naša zakonodaja pravična do majhnih podjetij. Ja. Sedaj pa še štiri, še štiri govorniki, ki so se prijavili k besedi. Prosim, če lahko govorite približno dve minuti. Mišel Rivazi. Hvala, gospa predsedujoča. Želela sem konkretno osvetliti situacijo, ki nas postavlja neposredno pred ta problem. To je e, primer Madagaskarja, prišlo je do puča, do prevrata, kot vemo, e, ni več evropskih sredstev, ni več sredstev e, mednarodnega denarnega sklada e, in gre za nezakonito vlado, ki e, pravzaprav je začela s sečnjo dragocenega lesa. E, torej vsi izvozniki, z drugimi besedami evropske, evropska podjetja, ki prevažajo ta les e, v azijske države, kako e, kaznovati te ljudi, kaj ti na ta način prispevajo oziroma sodelujejo v nezakoniti trgovini. Drugič je tu vprašanje, evropske odgovornosti. Če se želimo boriti proti nezakoniti sečni, je potrebno predvideti finančna, eh, finančne odvračilne sankcije. Eh, to nas pravzaprav potem takoj pripelje k težavam, ki jih imajo srednja in eh, majhna podjetja in odgovornost, odgovornost evropskih držav. Hvala lepa, gospa Gostet. Merci, madame la présidente. Alors, je vais... Hvala, eh, gospa predsedujoča. Bom čim uh, eh, krajša. Potrebno je imeti ambiciozne cilje, ko se želimo boriti proti nezakonitemu izk uh, izkoriščanju uh, lesa. Hkrati pa uporabljati torej, uh, sorazmerna sredstva pri soočanju s tveganju. Uh, tu gre za certifikate, tudi ki jih naprimer izdajajo tretje uh, osebe in uh, potem uh, skratka ravno kar pa smo slišali tudi za problem tistega lesa, ki dejansko predstavlja zelo veliko tveganje, kot je ravno kar bilo povdarjeno. Gospa Lukas zahteva, da eh, se tu izkazuje potrebna skrbnost pri opozarjanju na izvor papirja, ki ga uporabljajo tiskarji pri tiskanju knjig. Eh, torej, kakšen les se uporablja eh, zlasti za lesna vlakna in sicer približno med 40 in celo 85 odstotki tovrstnih vlaken. Skratka, potrebno je priti do samega izvora. E, potem tisto, kar se kupuje na svetovnih trgih, vse to, ta, ti trgi se neprestano razvijajo, rastejo, zelo težko je zagotoviti ustrezno, ustrezno sledljivost in eh, eh, menim, da je ob izključevanju naprimer založnikov eh, pomeni privilegirati rešitev, ko se osredotočajo prizadevanja na tista sredstva, ki so zelo blizu lesa in pa seveda zagotoviti tudi eh, skladna sredstva za zagotavljanje, eh, zagotavljanje nadzora. Eh, resnično sem naredila vse, da sem čim krajša, pravi govornica, najlepša hvala, pravi predsedujoča. Ah gospa Hostet, prosim, če izključite svoj mikrofon. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da moramo tukaj najti neko praktično rešitev, predvsem pa ne smemo pozabiti na to, da gre za številna podjetja, ki eh, spodbuja uporabo lesa kot surovine, gre za obnovljiv uh, vir, ki uh, raste in prispeva tudi k boljši bilanci CO2. Torej, tukaj si moramo prizadevati za praktično rešitev in ne smemo spodbujati pretirane birokracije. Pomembno je, da od držav članic zahtevamo, da pravila, ki jih imamo in o katerih tukaj govorimo, tudi dejansko uresničujejo in da izvajo nadzor na svojih mejah. Uh, celostni nadzor nad celotno uh, verigo bi bil povezan s takimi težavami in stroški, da lahko rečemo, da to ne bi niti potrošnikom, niti eh, lesni industriji prineslo nobenih koristi, krati pa bi to pomenilo veliko obremenitev za les kot surovino in tega si vsekakor ne želimo. Ravno zato, kot rečeno, eh, potreben je nadzor na mejah, drugič, eh, eh, zakonodajo je potrebno izvajati in eh, to izvajanje nadzorovati. Eh, in eh, mislim, da če bi to razširili tudi na socialno področje, na trg delovnega sila, delovne sile in tako dalje, to ne bi bilo smiselno. In zato je potreben eh, pragmatičen pristop, eh, s katerim bomo prisilili države članice, da uresničujejo tisto, kar je bilo sprejete, sprejeto in mislim, da bomo s tem naredili največjo uslugo lesu kot surovini. Hvala. Paklas. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nobeno vprašanje eh, ni, da eh, si pravzaprav vsi prizadevamo za boj proti nezakoniti sečni. Vprašanje pa je, s kakšnimi sredstvi bomo to dosegli. Pot, ki, jo, pred, ki ga predlaga poročevalka, eh, pomeni tako za upravljalce gozdov kot za lastnike gozdov obremenitev, ki uh, je kar precejšna, dve tretjini lesa, ki se daje na trg, izhaja iz same Evrope in tukaj nezakonita sečna ni uh, težava. Številni imetniki oziroma lastniki gozdov dajo na trg samo svoj lasten les in na ta način ne prispevajo k nezakoniti sečni, temveč uh, Eh, s tem povečujejo delež varnih proizvodov na trgu. In zato jim je zelo težko razložiti, zakaj naj bi zdaj sprejeli povečano birokratsko in tudi stroškovno breme. Eh, potrebno je, da se osredotočimo na tiste sektorje, eh, kjer je eh, tveganje nezakonitega lesa večje. Na tem področju lahko eh, uvedemo certificiranje. Vendar pa in po mojem mnenju koncept zanemarljivega tveganja predstavlja dobro ravnovesje med varnostjo in smotrnostjo nadzora mislim, da je bolje, če bi uvozniki lesa iz tretjih držav dokumentirali eh, poreklo lesa. Na ta način bi imeli eh, pragmatično in praktično rešitev, ki bo ščitila tudi evropsko lesno industrijo in evropsko pridelavo lesa. Gospa Rozbah, prosim, če ste resnično kratki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 nimamo tu nobene možnosti nadzora oziroma preverbe količin, ki se nanašajo na izvoz na Kitajsko ali pa še v druge države. Teh podatkov nimamo in odstotki posekanih dreves za katere nimamo nobenih podatkov, na čemer nimamo nobenega nadzora. Gre pa za vedno večje količine in zato bi bilo potrebno, da komisija na nek način najde način, kako, eh, kako torej, priti do sporazumov z drugimi državami izmed Evrope, ki uvažajo in izvažajo nezakonito pridobljeni les. Eh, in eh, da pride tudi do jasno oblikovanih načel. Mislim, da smo na dobri poti, vendar to še vedno ne zadostuje na svetovni ravni. Hvala. Sedaj dajem besedo komisiji gospodu John Pezilu. Um, Najlepša hvala. Komisija se seveda strinja eh, z zaskrbljenostjo parlamenta, kar zadeva nezakonito sečno. Že kar nekaj časa delamo na akcijskem načrtu FLEKT, na dvostranskih sporazumih z določenimi državami, vendar je potrebno to nadgraditi z nadaljno zakonodajo. Da ne bom predolg se bom najprej neposredno odzval na vprašanje, ki nam je bilo zastavljeno. Eh, in sicer eh, je gospod Leprandi tukaj spraševal o stroških eh, prepovedi za majhna podjetja in ali bi bilo mogoče združiti prepoved in skrbni nadzor komisija je razmišljala o možnosti prepovedi, ampak se je odločila za drugačen pristop in sicer, da zavežemo eh, gospodarske akterje k eh, skrbnosti. To se je zgodilo iz več razlogov. Eden od razlogov je zato, da zagotovimo večjo pravno gotovost eh, akterjem, da vedo, kaj morajo storiti. Drugič pa so bili tu tudi praktični razlogi. Uh, eh, namreč dokazovanje tega, ali je nek kos lesa bil eh, posekan zakonito ali ne v Indoneziji, naprimer, je eh, zelo težavno. Kar zadeva vpliv na majhna podjetja, pa mislim, da bo veliko odvisno od tega, ali bo prepoved eh, povezana z zahtevami do. Eh, uh, akterjev niže v dobavni verigi. Če bo šlo samo za zahteve v zvezi s prvim dejanjem na trg, uh, bo šlo v veliki meri za podjetja, ki bodo dejala trg, na trg les, ki je še zelo blizu viru in zato bo to enostavno navesti. Če pa bo to povezano uh, Eh, za zahtevo po informacijah tudi nižje v dobavni verigi, bo to vplivalo na več podjetij in to bi pomenilo tudi večje eh, birokratsko breme. Kar zadeva druga vprašanja se strinjamo s stališčem Caroline Lucas, kar zadeva certificiranje, namreč, da je potrebno to upoštevati, ampak da tukaj ne smemo imeti vse splošnega izuzetja za določene proizvode. Nasplošno pa je potrebno oblikovati zakonodajo tako, da bodo operaterji oziroma uh, akteri na trgu lahko uresničevali in zahteve morajo biti take, da jih je mogoče prenesti v prakso, namesto da ustrajamo pri nekih uh, iluzionističnih idejah. Kar pa zahteva priznavanje nadzornih organizacij. Tukaj smo pristali na stališče sveta, da to vrstne organizacije delujejo samo v državah članicah in mislim, da je potrebno uh, priznati to vrstne organizacije, zato ker so eh, dobro seznanjene s položajem in poznajo nacionalne razmere. Eh, če pa bi se pojavila tudi kakšna eh, nadnacionalna organizacija, bi to morala priznati komisija. Hvala, zaprosila bi našo poročevalko sedaj, da Eh, ponovno spregovori in eh, sklene eh, to razpravo, ki tudi kaže na kakovost njenega dela. Gospa Lukas. Hvala lepa, hvala vsem, ki so prispevali k tej razpravi. Nekaj uvodnih pripomp. Številni so omenili, da je les pomemben proizvod in gotovo je zakonito pridobljen les pozitiven produkt. Uh, vendar pa je nezakonito pridobljen les eh, nekaj negativnega in to moramo razlikovati. To je v srčiki te uredbe. In eh, drugič, ne smemo si zatiskati oči, obstaja tudi nezakonito pridobljen les v Evropski uniji. To ni samo nekaj, kar bi se dogajalo zunaj naših meja. In še tretjič, odgovor komisiji. Številni ljudje, eh, torej vsaj tudi pet članov sveta, se strinja, da pristop eh, skrbnega nadzorovanja ne bo zagotovil, da ne bo nezakonitega lesa v dobavni verigi. moramo tiste, ki prvi dajo nezakonit les na trg, eh, ustrezno spobuditi k temu, da tega ne, bo, da tega ne bodo počeli. Komisija omenila tudi obseg uporabe obstoječe zakonodaje in naj povdarim, da tukaj govorimo samo o okrepitvi zakonov, ki še veljajo v državah, kjer se dogaja sečnja. Ne želimo s tem uh, določati delovnega časa v Indoneziji, naprimer. Govorimo o zakonodaji, ki jo je ta tretja država vzpostavila v svoji lastni državi. In to ni nekaj nerazumnega. Ena izmed ključnih točk je to, da ne zahtevamo manj, kot pa se zahteva v sporazumih v okviru flekta. Če bi to želeli, potem bi naredili potem bi odvrnili države od tega, da pristopa k reflektu in v bistvu bi razvodeneli zahteve, ki jih ta sporazum postavlja. Potem številni so menili tudi majhne in srednje velika podjetja in želela bi vas eh, opozoriti na to, da pogledate, kaj točno je zapisano v poročilu. Sistem eh, potrebne skrbnosti ne velja za vse. Rekli smo, da je ključni pomen, eh, ključni, ključni člen tisti, ki da les na trg, ne celotna dobavna veriga. Kaj pomeni sistem potrebne skrbnosti? Pomeni, da moraš vedeti, kaj je tvoj proizvod, odkot si ga dobil in kam ga prodajaš. To niso neke nerazumne zahteve. Številni operaterji v Evropski uniji to tako ali tako že počnejo. Uh, Zato moramo jasno povedati, da ne gre za nekakšno mm, novost. V bistvu to številna evropska podjetja že počnejo. E, danes je potekal seminar e, na to temo, e, ki je govoril tudi o velikih operaterjih, ki uvažajo in prodajajo les, naprimer Ikea in druge, druga podjetja. In ta podjetja vsa podpirajo ta sistem potrebne skrbnosti. Torej, to so podjetja, ki počnejo to celo bolj skrbno, kot to želita komisija in pa svet. To mora biti jasno sporočilo. In če bi rekli, da. In če vse skupaj primerjamo še z Lejsevim zakonom, ki je bil sprejet v Ameriki, torej to so podprli celo republikanci v ZDA, zato mi ne bi smeli sedaj se obetavljati pri sprejetju podobne zakonodaje. E, strinjam se s tem, da moramo posvetiti pozornost tudi majhnim in srednje velikim podjetjem. E, Zdi se mi, da to, kar zahtevamo, ni tako obremenjujoče, kakor to nekateri interpretirajo. Lahko bi imeli, na primer, uh, asistenco za takšna podjetja, ki bi jim pomagala identificirati, odkot proizvodi eh, prihajajo, morda bi jim lahko ponudili tehnično, finančno pomoč, če bi se pokazalo, da to ta podjetja potrebujejo. In še zadnja točka, eh, še nekaj o strategiji. Kris Devis je pravilno povedal, da je nujno potrebno, da je stališče parlamenta močno, če želimo sploh kaj doseči pri Eh, v pogajanjih z svetu. V prvem branju smo imeli zelo močno stališče in pomembno je, da to stališče obdržimo. Seveda bodo pogajanja še dolga, ampak če bi vstopili v pogajanja že z razvodenenim predlogom, potem eh, bi se zmanjšalo upanje, da ta zakonodaja, ki bo na koncu prišla eh, iz pogajalskega postopka, resnično kaj dosegla. Moramo si omogočiti, da imamo zasledljivost v celotni dobavni verigi. Če ne bomo imeli te zasledljivosti, ne bomo mogli identificirati, kdaj in kje je vstopil nezakonit les v to dobavno verigo. Torej, moramo mm, nasproti svetu nastopiti z močnim stališčem. Alors, Najlepša hvala. Naj vas spomnim, da je 8. april eh, rok za uložitev predlogov sprememb med 26. in 28. aprilu in pa eh, potem tudi med 17. in 20. majem. Sem se zmotila v datumih? Vpraša predsednica, uprostite, uprostite, zmotila sem se. 8. E, april glasovali bomo 3. E, in 4. maja, uprostite za napako in na plenarnem zasedanju julija meseca. Sedaj gremo k naslednji točki, ki se nanaša na zajemanje CO2-ja. Tu imamo nekoliko poseben postopek, kajti ugo, imamo ugovor zelenih, eh, torej, da organiziramo razpravo. Eh, mogoče bi lahko najprej prisluhnili pojasnilu eh, tega stališča ali pa kdo drug, da potem komisija na to odgovori. Eh, na to imamo razpravo vseh tistih, ki želijo eh, glede tega intervenirati, eh, tako da bi mogoče s tem končali potem do 3 četrt na 5, kajti pred seboj imamo še vedno eh, dve pomembni besedili, hkrati pa tudi poročilo eh, iz Dohe, obisku v Dohi. Hvala lepa, gospa predsednica. Govoril bom angliško. Directly Tako me bo več ljudi neposredno razumelo. Zato, da bi vsi razumeli, zakaj gre, se moramo vrniti v leto 2008, ko je bil izpogojevan sistem ETS. Takrat je bila uvedena ideja, da bi 300 milijonov dovolilnic uporabili za to, da bi financirali po eni strani tehnike sekvestracije, po drugi strani pa široko visok razpon obnovljivih energij. Takrat je to bil dogovor med vsemi političnimi strankami. Na ta način smo lahko sploh dosegli ta dogovor. Takrat smo pričakovali, da bi vrednost teh 300 milijonov dovoljilnic bilo nekaj okrog 7 do 8 milijard evrov, kajti pričakovali smo, da bo cena na tono CO2 v okviru ETS približno, približno 25 ali 30. Vmes pa se je zgodila gospodarska kriza, recesija, zato industrija. Uh, kupuje manj certifikatov, imamo tudi blokado Polske, Italije in nekaterih drugih vlad, ki želijo, da bi se Evropa eh, odločila za 30 odstotkov, kar bi tudi zagotovilo vič, višjo ceno. Tako da pričakujemo, da bo, ko bo Evropska investicijska banka eh, dražbala da bo cena približno 15 evrov na tono CO2. Zato ne govorimo, ne govorimo več o 7 ali 8 milijardah evrov, ampak govorimo o 4 ali 4,5 milijardah evrov. Naslednja točka. Če preberemo dokument, ki so ga izpogojevale vlade in pa komisija v postopku komitologije in ki je sedaj na naših mizah v uvodni izjavi 11, je jasno zapisano naslednje. Za željo, da bi zagotovili tehnološko raznovrstnost, bi morali biti dem, uh, demonstrativni projekti financirani scheme ETS in pa tudi 20 projektov na področju obnovljivih energij. Če to povežemo z vodno izjavo 6, postane jasno, da 50 odstotkov projektov lahko financiramo in dobimo naslednjo številko. En projekt stane približno eno milijardo evrov. 50 odstotkov subvencij te scheme bi pomenilo 500 milijonov evrov. Osem projektov bi pomenilo 4 milijarde evrov v okviru tega režima. Torej, ta denar bi bil namenjen sekvestraciji. In to bi potem prišlo do naslednjega zaključka. Samo 500 milijonov bi ostalo za obnovljivo energijo, tako da bi, bi 8 ali 10 krat več denarja bilo namenjenega shrajevanju CO2 -ja, eh, v primerjavi z obnovljivo energijo. Zato se postavlja naslednje vprašanje komisiji, kako lahko zagotovite parlamentu, da ne bo takšne nepravične prerasporeditve eh, sredstev med eh, zajemanjem geološkem skladovanju CO2, ki je dražja tehnika, ki ni popolnoma varna. Eh, torej, takšna prerasporeditev denarja ne bi bila pravična. In drugič, govorim o členu 8, tretjem odstavku. Tukaj se bo dogajalo trgovanje, moram prebrati ta člen, zato da bodo kolegi razumeli. Če je, če, so, če je potreba po virih višja, kot eh, se jih daje na razpolago iz programa, potem eh, bo število projektov zmanjšano tako, da bo tudi, da bo tudi zahteve posredstvih zmanjšana eh, v enakem delu deležu za vsako skupino, torej enako za obnovljive vire in pa za sekvestracijo. Na to se nadaljuje. Tisti projekti, ki povzročajo najviše stroške, bodo opuščeni kot prvi. Ali lahko komisija pojasni, torej, če gre za osem programov na področju sekvestracij in še več uh, projektov za, za obnovljive energije. To pomeni, da ne bomo imeli dovolj sredstev. Kaj vi predvidevate in kakšne so varovalke, da bomo zagotovili, da ne bo samo nekakšen drobiš namenjen obnovljivi energiji in da ne bo vse denar šel za sekvestracijo, za podjetja kot je Indesa, Enel oglejte si bilančno stanje teh podjetij, to niso revni, revna podjetja v Evropi. In tukaj se seveda postavlja tudi vprašanje na severodostojnosti v očih državljanov. Hvala. Eh, gospod eh, Piotr Tulež, eh, mogoče bi lahko sedaj njemu dala besedo v imenu komisije, glede na to, da, je, da, je, bila komisiji zastavljeno, da je bilo zastavljeno konkretno vprašanje. Ne? Hvala, predsedujoča. Lep pozdrav vsem skupaj. V odgovor na vprašanje poslanca Turmesa Naj povem, da se resnično moramo vrniti k direktivi o ETS. Zakonodajalec je namenil 300 milijonov dovoljilnic iz eh, rezerve, zato da bi podprli pilotne projekte na področju zajema in shrajevanja CO2 in pa obnovljivih eh, virov energije. Komis, predlog komisije, ki je pred vami, odgovarja vlogi za, eh, oziroma zahtevi zakonodajalca. Tri vprašanja, ki so bila postavljena komisiji, eh, no naj na nje nakratko odgovorim. Kar se tiče cene, komisija ne špekulira rada o tem, cena je pač odziv na trgovanje z oglikom v Evropi, Nekatere ocene kažejo na to, da 300 milijonov dovolilnic bo vrednih nekje od 4 do 4,5 milijarde evrov, seveda pa se ta vrednost lahko spremeni. To je pač odvisno od cene oglika na evropskem trgu. Mm, vendar pa vseeno ena pripomba, 300 milijonov dovolilnic, to bo prodano na sekundarnem trgu v Evropi, ne bodo prodane na dražbi. Prosim, da tega elementa pomoči posebnim eh, projektom ne zamenjate z eh, pobudo dražbanja, ki je opisana v direktivi o ETS. 300 milijonov dovoljnic bo prodanih torej na sekundarnem trgu, prodala jih bo Evropska investicijska banka. Kakor je omenjeno v sklepu in kakor so to sprejele države članice. sklep eh, določa, da moramo vse dovolilnice razporediti do konca leta 2013. In v tem duhu sklep odloča tudi to, da morajo vsi projekti do takrat dokazati, da so sposobni izpolniti uh, končni rok, da morajo biti operativni do decembra 2015. Kar se tiče deleža sredstev. Mislim, da to je en izmed glavnih elementov, en izmed glavnih skrbi, ki smo jih slišali. Komisija je vedno trdila, da delež financiranja za inovativno obnovljivo energijo in pa CCS, da bo to odvisno od um, pilotnih pilotnih projektov na področju tehnologije. Komisija se je posvetovala z vsemi odeleženimi stranmi in uh, prepričani smo, da bo 34 kategorij inovativnih obnovljivih energij in uh, 8 kategorij CCS, da so. Da ti projekti odražajo potrebo popoletnih projektov v posameznih sektorjih. Vsak projekt v teh posameznih sektorjih bo financiran v višini 50 odstotkov relevantnih stroškov, ki so določeni v smernicah in ki so določeni na enak način za vsak posamezen sektor, tako za obnovljive energije, kako za CCS. sredstva bodo razporejena glede na relevantne stroške posameznih osmih CCS projektov in pa 34 eh, projektov na področju novljive energije. Zato danes ni možno točno izračunati teh stroškov. Vsi ti projekti so inovativne narave in nihče ne more sedaj jasno določiti, kakšne stroške bodo povzročili ti projekti. Prav tako se nam to ne zdi potrebno. zato, da določimo prerasporeditev sredstev, eh, razporeditev sredstev. Ne glede na to, kakšen je torej delež za posamezen projekt, sredstva, ki bodo v prihodnosti na razpolago, bodo pravično razporejena. Glede na to, koliko bo pač denarja na razpolago za CCS in pa za obnovljivo energijo. Moje vprašanje je bilo jasno, kako boste preprečili, da bo 4 milijarde šlo za CCS in za obnovljivo energijo samo drobiš. Prosim, odgovorite na to. Kakor sem povedal, ni jasno, ali bomo imeli 2, 4 ali 3 milijarde za CCS in kaj za obnovljivo energijo. Imamo 8 kategorij tehnologij in ne vemo, kakšni predlogi bodo podani možno je tudi to, da bo več predloga na področju obnovljive energije in potem bo raz, bodo razmerja pač drugačna. Danes še nimamo seznama projektov, ne vemo, kakšne predloge bomo dobili in kolikšna bo stopnja sofinanciranja. Zato komisija ni predlagala že vnaprejšnje razdelitve sredstev. Vse bo vse odvisno od eh, tega, koliko bodo ti projekti stali zato danes ni možno podati kakršnih koli ocen o tem, ali bo, več deleža, ali bo večji delež sredstev namenjen CCS-u ali um, obljubim energijam. To ni bilo predvideno. Preprosto zato, ker nimamo podatkov, moramo, moramo počakati na prve razpise, tako da bomo videli, kakšni predlogi bodo predloženi. Uh, kateri predlogi bodo upoštevani v skladu z kriteriji, ki jih klop eh, določa, kateri bodo ocenjeni in kateri projekti bodo v končni fazi izbrani. Ta proces se sploh še ni začel. Upamo, da se bo začel junija. Šele takrat bomo videli, koliko sredstev je potrebnih in kako bo denar razporejen med posamezne kategorije. Hvala. Eh, še šest prijavljenih imam in to so naslednji. Attendez. Eh. Trenutek, prosim. Turmes. Se nekoliko organiziram. Linda McAvan, Basekut, Elizabeth Gardini, Esther Delang. Est-ce qu'il y a d'autres To so tisti, ki so se priglasili k besedi. Gospa Dobra. Terminé. C'est marqué. OK. Donc, nous avons 3, 6. Torej, devet govorcev. Eno do dve minute ima vsak, prosim. Answer first to third. Ali bi lahko komisija odgovorila še na tretji del mojega vprašanja, zato da bi imeli vse informacije, ampak morda bi lahko bila komisija tudi malo bolj eh, konkretna, kot je bila do sedaj. Eh, eh, vendar pa je potrebno omogočiti kolegom, da lahko še spregovorijo. Dobili ste odgovor. Drugo je, če vam to odgovarja ali ne, vendar je to bil odgovor. Chris Davis. Hvala, predsedujoča. Bil sem poročevalec za CCS eh, pri podnebnem svežnju in rad bi spomnil odbor na to, da je to bilo pred tremi leti in enim mesecem. Takrat je svet povedal, da želi imeti do 12 eh, pilotnih projektov do leta 2015. In sedaj si moramo postaviti vprašanje. Kje so ti projekti, če bo ta sklep sprejet, če bomo zavrnili izjiv zelenih, potem bomo šele ob koncu naslednjega leta odločali, kateri projekti bodo dobili sredstva. In časovnica za to, da bi ti projekti postali operativni do leta 2015, bo zelo kratka. In moramo spoznati, da svet še vedno upošteva fosilna goriva v veliki meri in pa um, velike države, kot je naprimer Kitajska, uh, Eh, še vedno moramo izzeti CO2 iz plina, zato je CCS tehnologija, ki jo moramo razvijati. Ta odbor je predložil idejo o tem, da bi financirali pilotne projekte skozi uporabo teh dovolilnic. Mi smo to predlagali, mi smo to sprožili v svetu. Čez eh, tri mesece smo dobili odgovor, da to je dobra ideja, lahko upoštevamo te eh, dovolilnice kot eh, vir za eh, financiranje. Sedaj je od tega je minilo 13 mesecev in vse skupaj poteka veliko prepočasi. Klot je podal nekaj razumnih točk, ali bo teh 300 milijonov dovolilnic dovolj za financiranje tako projekta na področju CCS, kot pa tudi inovativnih obnovljive energije, ali bomo lahko izpolnili rok do leta 2015, ali bodo ti projekti operativni na način, kakor to, pošte, kakor to predlaga komisija, torej dvotirni pristop, kako se izogniti zamudam in pa tukaj je seveda tudi ideološka plat zadeve. Klot je povedal, da se je da je predlog imel 2008 eh, predlog, eh, torej čestranskarski predlog, ampak eh, zeleni so že takrat nasprotovali CCS-u in pa jedrski energiji. Klot, ti si povedal nekaj zelo lasničnih točk, ampak ignoriraš to ideološko plat, da principielno nasprotujete tehnologiji CCS. Gospa Grostet. Gospa Grostet, No, to, kar uh, želim jaz povedati, pravzaprav je podobno temu, kar pravi kolega eh, Chris Davis. Bila sem poročevalka v uh, industrijskem odboru uh, glede uh, hranjenja, uh, hranjenja CO2. -ja. Uh, sistematično uh, pravzaprav usiljujejo uh, to rešitev, uh, zajetje in tako dalje CO2 -ja. in uh, to celotno uh, vprašanje uh, hranjenja. Uh, in eh, zajet, zajemanje in hranjenje CO2, -ja, eh, torej je, eh, poteka tako, kot poteka, dejstvo pa je, da potrebujemo raziskave in ne moremo neprestano osporavati sprejete sklepe izpred dveh let in tako dalje. To enostavno ni mogoče. Nekateri niso naklonjeni, naprimer, toplotnim, toplotnim centrum, centralam, naprimer eh, eh, na eh, Kitajskem, kjer imajo še zelo veliko premogovnikov in central, ki delujejo na tej osnovi. Potrebno je enostavno najti rešitev. Nemogoče jim je prepovedati uporabo premoga. To ni mogoče. Kaj je potrebno storiti? Potrebno je najti rešitve eh, in sicer v okviru teh pilotskih, eh, pilotskih projektov. In eh, sicer tako, da, nimamo, da ne zauzemamo ideoloških pozicij glede teh vprašanj. Hvala lepa. Well, time, I... Gospa McEwen. Um, no, zaklonom se strinjam glede nekaterih stvari, glede tega pa sploh ne. Ne razumem, zakaj na tej stopni, ko je bil dosežen dogovor in ko smo izhajali iz tega, da bomo iskali vire za financiranje projektov CCS, ko smo uh, sklenili kompromis, da bomo financirali tudi obnovljive energije. To je bil kompromis med vsemi političnimi. Uh, skupinami, ko smo pripravljali zakonodajo. Sedaj pa ne morem sprejeti, da ko je komisija začela to vse skupaj izvajati, da skušamo skozi komitološki postopek um, ponovno privreči na dan naša ideološka nestrinjanja. Podpiram uh, projekte CCS, tudi um, podjetja sedaj investirajo v to tehnologijo in če si ogledamo razvoj sveta, moramo spoznati, da brez takšne tehnologije ne bomo mogli izpolnjevati naših lastnih ciljev glede zmanjšanja izpustov CO2 in prav gotovo ne bomo mogli k temu. Uh, v to prepričati Kitajske in podobnih držav. Če bomo torej sedaj ponovno poskrbeli za zamude na področju projektov CCS, bomo povzročili zamudo tudi na področju projektov obnovljive energije. Nekatere, nekatera podjetja spodbujajo tehnologijo CCS. In uh, prav tako pa se podjetja ukvarja tudi s projekti na področju novive energije. No, imeli smo politično razpravo, sprejeli smo politično odločitev, komisija sedaj to odločitev izvaja in upam, eh, da torej, ne moremo sedaj pričakovati od komisije, da bo predvidila ceno CO2 -ja v letu 2013, prav tako kot ni mogla predvide, eh, predvideti gospodarske krize. Komisija ima prav 8 eh, kategorij CCS in pa 34 omljive vire. Če bomo eh, mi sedaj izkoriščali ta postopek komitologije za politične razprave, ne bomo dosegli nobene ga napredka pri eh, boju proti podnebnim spremembam v Evropski uniji. Hvala lepa. Prisuhnila sem temu, kar je bilo že povedano mislim pa, da je potrebno še eno. Eh, še enkrat podariti naslednje. Ne želimo blokirati pilotnih projektov. Govorimo o 26 državah članicah. Besedilo je bilo izpogojevano pred enim letom. In eh, seveda smo imeli v državah članicah različna stališča ta izjiv zelenih sedaj ne sme ogrožati tega občutljivega in zapletenega dela, ki smo ga uložili v, v to zadevo. Želimo se, da bi bili pilotni projekti čim prej spostavljeni, tako da bomo lahko poskrbeli za ukrepe za boj proti podnebnim spremembam ne želimo vsega skupaj še bolj upočasniti, kot pa je to nujno potrebno. Imamo vodno izjavo 11, sklepa, ki je pred nami in vodna izjava 11 govori o tem, da je potrebno zagotoviti tehnološko raznovrstnost. Pravi, da. Mm, predvideva projekte tako za CCS, kakor tudi za obnovljivo energijo, eh, sklepe torej dokaj podroben. No, potem, kar se tiče pilotnih projektov, to je v skladu z eh, našim predhodnim delom in ima velik strateški pomen. Hvala lepa. Hvala. Eh, želim samo eh, korigirati to, kar je rekel Chris Davis glede zgodovine sprejemanja političnih odločitev. Ta del, torej pravilno se spominja in Kris je ugovarjal ideji, da, eh, da bi šlo tu samo za podporni sistem za CCS. Bili smo za CCS in eh, hkrati eh, za obnovljive vire energije. In to je tisti del, kar nas najbolj skrbi in vse to je zelo dobro opisal Klod. Hkrati bi želela tudi opozoriti, da eh, ko smo dobili podnebni svežen pred dvemi in pol leti, eh, je bila tu dana priložnost za podpret za torej, podporo CCSU in sicer z vidika mejni, torej, mejnih eh, zmogljivosti izraženih v kilovat, eh, kilovatih, eh, kilovatnih urah. Vendar pa je bila sprejeta odločitev, da se ne borimo za to učinkovito obliko spodbujanja promoviranja CCS-a. Esther Delange.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 in mislim, da gre eh, tu pravzaprav za klasičen primer situacije eh, tako pritarjevanja kot zanikanja. Eh, torej na eni strani gre za direktivo, ki se nanaša na CCS. Komisija pravi, da ta instrument zajema tako CCS kot tudi obnovljive vere energije. Strinjala bi se s tem, eh, z, analiz, z analizo Evropske komisije v tem pogledu. Potem spraševali ste o delitvi, lahko bi rekli 8 CCS in naprimer 84 RES, vendar lahko to eh, tudi eh, postavite pod vprašanje in rečete, da je CCS dražji, zato da bi bilo bolj logično, da se porabi več denarja na tem področju. Menim pa, da se moramo osredotočiti na dobre elemente resolucije, moramo napredovati, to je tudi dejstvo, kajti že vse predolgo vse to traja, moramo iti naprej mogoče sicer nekoliko počasneje, vendar pa gre eh, tu pravzaprav za vprašanje, ki ga je potrebno zastaviti komisiji. Namreč eh, eh, kakšna je pomembnost CCS, eh, potem obnovljivih verov energije in pogledati eh, vse te vidike. In eh, sprašujem se tudi glede same rezolucije. Hvala lepa. Bila sem poročevalka v senci za CCS v času sprejemanja podnebnega svežnja in eh, moj kolega, ki je bil poročevalec v senci za ETS takrat, v tistem obdobju je tudi podprl uh, vključitev uh, teh 300 demonstracijskih projektov. Eh, S CCS sem imela probleme in jih še vedno imam, zlasti za vidika nekaterih vprašanj, na katera je potrebno odgovoriti. Vendar pa sem jasno povedala v svojem stališču, eh, kot je Eh, povedal kolega. Eh, tu so naprimer nekatere stvari, ki jih lahko sprejmemo v Evropski uniji. Mogoče ne v tolikšni meri, kot bi si to želela, vendar pa tega ne moremo narediti, teh predpisov ne moremo sprejemati za druge na svetu, naprimer za Kitajsko in eh, denar, ki ne bo uporabljen za CCS, mogoče ne bo nujno usmerjen v obnovljive vere energije, temveč morda v premog ali pa v jedrsko energijo. In zato eh, mislim, da eh, so demonstracijski projekti potrebni in tudi financiranje je potrebno oziroma sredstva so potrebna. Potem eh, ob koncu je bilo nestrinjanje in kot so zeleni povedali, sporazum jasno pravi CCS in obnovljivi veri energije. In to je tisto, Eh, to je bil predmet sprejemanja zakonodaje. Dobro bi bilo zastaviti komisiji dvoje vprašanj. Prvič, rekli ste, da danes ne morete povedati oziroma špekulirati glede tega. To eh, razumem. In če jasno poveste, da želite doseči ravnovesje, ali lahko poveste, kako boste dosegli to ravnovesje, ko bodo projekti, Eh, in ko bodo enkrat prišlo do aplikacij, potem tudi do samega eh, postopka ocenjevanja, kako boste zagotovili to ravnovesje, ko boste enkrat prišli v to fazo. Drugo vprašanje, torej v tistem delu direktive, ki se nanaša na eh, CCS, je veliko podrobnosti, ki so tu zajete in drugo vprašanje je, ali komisija lahko zatrdi, da, se, da ti ukrepi veljajo tudi za demonstracijske projekte. Hvala lepa. Gospod Ciber. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da smo se načeloma strinjali, da uh, se zauzimamo za zmanjševanje CO2 in da potrebujemo različne nove tehnologije za doseganje tega cilja. Tisto, česar pa ne razumem, je, da je, se tukaj, se, da je tukaj zdaj toliko vprašanj, ki so ideološko bremenjena in da je iz tega nastal nekakšen nazredni boj. Uh, mislim, da vse to nima nobenega opravka z vprašanjem, ki ga poskušamo rešiti. Prepričan sem tudi, da potrebujemo različne tehnološke odgovore in eh, konec konca bomo potrebovali tudi eh, tehnologijo CCS. Če si pogledamo, kako razširjena je uporaba premoga, ne toliko v Evropi, ampak naprimer na Kitajskem, je vsakemu jasno, da potrebujemo neko tehnologijo, eh, s katero bomo eh, zmanjšali emisije pridobivanje energije iz premoga. Mislim, da je zelo kratkovidno, če stavimo samo na določene obnovljive vire energije in uh, zanemarjamo druge tehnologije. Uh, drugič, uh, ne moremo reči, da komisija ne ravna uh, utemeljeno ali pravično. Uh, domnevamo lahko, da bo komisija pravično porazdelila sredstva in eh, zelo žal mi je, da je Kloturmes, ki je eden od naših največjih strokovnjakov za energetiko, eh, tukaj je tako eh, kratkoviden in eh, izključuje že vnaprej to eh, tehnologijo. Torej, ostrajati moramo pri izhodišnem konsenzu. Eh, Eh, imamo eh, veliko priložnost, tudi gospodarsko priložnost, da izkoristimo te nove tehnologije in ne moremo eh, preprosto izključiti energetskih virov od premoga do jedrske energije in tako dalje. To je povsem nerealistično. Ja, Gospod Peter Lize, ja, najlepša hvala. Eh, dosti je že bilo povedanega, zato samo specifično vprašanje komisiji. Lahko se prepiramo o tem, ali potrebujemo tehnologijo CCS za pridobivanje elektrike. Eh, dovolj je bilo povedanega, da nam to potrebujemo, vsaj na globalni ravni, ampak uh, kar zdiva uh, eh, cement in jeklo, tega na svetu ne moremo pridobivati brez CO2. In dolgoročno je to zelo pomembno vprašanje. Strani komisije bi rad slišal, ali upošteva tudi to, toliko je govora o pridobivanju eh, elektrike, vendar pa tu so številne druge energetsko zelo intenzivne panoge, ki so pomembne in zato me zanima, ali komisija v svojem delu upošteva tudi to. In še zadnja, zadnji prispevek. Hvala, gospa predsednica. Eh, vidim, da nekateri tu razmišljajo, da pravzaprav to, kar sedaj tu poteka, je ideološka debata, vendar temu ni tako. Če smo prisluhnili Klodu eh, Termesu, potem vemo, da ni začel s tako ideološko razpravo, ampak zahteval varovalke od komisije pri ravnovesju med obnovljivimi veri energije in CCS-i. Ne moremo spekulirati, naprimer, da bomo imeli vse najrazličnejše potrebe, potrebne projekcije za vidika eh, cene, naprimer oglika in tako dalje, eh, gre za 4 do 5 milijarde evrov. Hkrati tu govorijo tudi o eh, potrebi, da se zagotovi pravo za ravnotežje med, temi, med CCS in obnovljivimi veri energije. Komisija najprej pravi, najprej bomo izdvojili 8 takih projektov CCS. Vsi vemo, kako dragi so ti projekti. In, govorimo o 50-odstotnem financiranju, to pomeni 4 milijarde evrov. In eh, ne gre za vesolsko tehnologijo, ne gre za špekulacije, gre za enostavne izračune, kar vedno delamo, kadar govorimo o bodočih projekcijah. Naše vprašanje torej je, če vzamemo, če pogledamo teh 4 milijarde evrov za eh, CCS, nimamo dovolj denarja, naprimer za 34 obnovli, eh, projektov obnovljivih eh, verov, kako bo komisija zadrž, eh, torej, eh, zagotovila pošteno oziroma pravično delitev med obema elementoma? Ne, vedno govorite o preteklosti. Ne, Eh, gospod Davis, ne, ne govorim kar nekaj tja v tri dni. Eh, zastavljam enostavno vprašanje in prosim, če mi to dopustite. Za mene to ni ideološko debata. Sem nov poslanec, gledam na te sklepe, nisem, nasprotujem CCS-u, eh, vendar pa vidim veliko tveganja, da bo večina sredstev, teh sredstev šla oziroma usmerjenih v, v projekte CCS in ne obnovljivi drugih verov. Moje vprašanje je, kako boste to zagotovili, to delitev. In to je spraševal Klot Termes in na koncu pravzaprav na to nismo dobili odgovora. Rekl je, ne bo ravnovesja, ker to ni naš namen. Če je to mislil, potem zapišite to ali pa. E, ali pa zapišite, recimo, če se vam to zdi, da ne potrebujemo pravičnega ravnoteže. Bodimo odkrito srčni, eni do drugih. Do sedaj nobenih odgovorov, ne gre za ideološko razpravo, nisem za to, zagotovim samo to, da bo namenjenih dovolj sredstev tako projektom CCS kot tudi, e, kot tudi obnovljivom virom energije. In ne vidim tega tako, kot e, mi očita Chris Davis. Ali, ste, ali lahko mogoče na hitro odgovorite na prvo zastavljeno vprašanje? Hvala. Hvala, gospa predsednica. No, seveda lahko podamo še nadaljno razlago, kako to vidimo. Občutek imam, da je tu nesporazum, ko gre za eh, sam, eh, eh sam značaj eh, sklepa. najprej naj začne mogoče pri koncu in sicer to vprašanje o ravnovesju. Tu ne gre za ravnovesje, temveč za navedbo kategorij, v katerih je možno predložiti projekte. E, to je bilo že omenjeno, osem kategorij imamo za carbon capture and storage in 34 kategorij za obnovljive vere energije. Torej, Če je zahtevano financiranje za eh, CCS 4 milijarde evrov, za obnovljive vire pa tudi 4 milijarde, potem bo seveda tu delitev 50-50 odstotkov. Vse je odvisno, kot sem že poprej povedal, od števila predloženih projektov in sicer eh, torej eh, spremljivih projektov, tistih, ki bodo izbrani za financiranje. Danes je dejansko težko reči, kateri bodo tisti projekti, ki bodo predloženi, koliko jih bo v obeh kategorijah CCS in obnovljivi veri. In še ne, glede nečesa si bodimo na jasnem, ne bo selekcije eh, v smislu najprej CCS in potem obnovljivi veri, vse poteka, eh, hkrati ni preferenčnega tretmana, naprimer ene kategorije glede na drugo. To je potrebno jasno povedati. In kar komisija pravi, imamo število zahtev za obe kategoriji, CCS in obnovljive veri, in za obe kategoriji bodo države članice lahko predložile svoje predloge, predloge projektov, ki bodo upoštevani pri o, o, ocenjevanju projektov. In z tega vidika so stvari jasne. Odgovor na vprašanje poslancev eh, glede ravnotežja oziroma ravnovesja. Komisija ne govori o ravnovesju, temveč o spremljivosti projektov in eh, tu smo odprti do vseh predlogov držav članic ki eh, želijo zaprositi za financiranje v okviru tega mehanizma, koliko, kakšen bo obseg tega financiranja, pa je seveda nemogoče sedaj napovedati. Potem vprašanje okoljske integritete projektov CCS. Da, to bo zagotovljeno, imamo direktivo. Direktiva se nanaša na vse projekte, ki so navedeni v zadevnem sklepu. Ni torej potrebe, da se ponavlja eh, sklic na to direktivo. Eh, direktiva velja eh, in sicer tako z okoljskega vidika, potem tudi z vidika človeške varnosti varnosti in tako dalje. Vse to bo upoštevano. Projekti CCS, ki bodo potem izbrani, eh, da dobijo podporo v okviru tega mehanizma, pa so eh, projekti, eh, kjer naprimer se oziramo tudi k drugim industrijskim vejam, rafinerijam, potem cementarnam in tako dalje, tudi te bodo lahko predložile projekto, eh, skratka tudi vse tiste industrijske panjoge, ki imajo veliko emisij. Prosim, če lahko sklenete, sem pravzaprav pri koncu. Naj sklenem tako, kot zahteva podnebni svet, dosežen, vse te tehnologije potrebujemo, demonstracijski projekti obnovljivih verov energije in CCS-ov pa eh, eh, v to spadajo. Mislim, da tu ni potrebno predvideti predlogov sprememb. Glasovanje bo med 26. in 28. aprilom, na plenarnem zasedanju pa eh, med 17. in 20. majem. Sedaj pa gremo na konferenco v Dohi, ki pravzaprav. Eh, ni, eh, se ni okronala s kakim posebno eh, velikim uspehom. In eh, tu bi dala besedo gospodu Brandiju, da predstavi to, torej, da to predstavi. Na to pa bomo prešli še na vprašanje električne, odpadne električne elektronske opreme. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa. Eh, gospa predsednica, no res je, da je bil rezultat eh, CITES-a precej katastrofalen in eh, ne glede na vse parlamentarne resolucije, ki so bile predložene, so bile sprejete samo nekatere in v pripravljenem poročilu, ki, torej po našem obisku, je to tudi zapisano. Potrebno se je v, v tej razpravi danes popovdne osredotočiti na nekaj političnih točk. Prvič, eh, obžalovanja vredno je, eh, da se Evropska unija toliko osredotoča na eh, torej iskanje skupnega stališča in eh, torej iskanje eh, teh različnih točk. In, eh, Eh, ko so tu še drugi pogledi se strani drugih pogodbenic. In ko smo govorili o Atlantskem tunu, je japonski minister za ribištvo eh, pravzaprav takrat obiskoval Afriko, eh, Južno Ameriko in tako dalje za veliko vrečo denarja, zato da bi pridobil podporo za svoje stališče proti prilogi ena, ki se nanaša na Atlantskega tuna konference eh, CITES in eh, države članice so eh, porabile 4, 5, 7 ur na dan za pogajanja, medsebojna pogajanja glede skupnega stališča. To je bil razlog, zakaj učinki vpliva, eh, vplivanja Evrope, da so bili ti učinki zanemarljivi oziroma pravzaprav ničelni. Naj vas tudi spomnim, da ima Evropska unija 27 glasov na konferenci CITES Japonska, ZDA ali Kitajska pa samo en glas. Tako da bi naš vpliv lahko bil veliko večji če bi zavzeli drugačen pristop. Potem še politično, drugo politično razmišljanje. Konferenca CITES je pravzaprav bolj raziskovalne narave, uh, Eh, in tako, tako je bilo v preteklosti, sedaj ni več tako. Gre za politični forum, kjer se odločitve sprejemajo iz političnih razlogov. In eh, v Evropski uniji, kjer so predstavniki tako Evropske komisije kot držav članic, pravzaprav eh, zato niso bili nekako na prilagojeni to vrstnemu sprejemanju političnih odločitev. Če pogledamo pravzaprav nasploh eh, eh, te splošne probleme, CITES, ki spada med eno najučinkovitejših mednarodnih forumov eh, z, torej, na področju raznovrstnosti, tudi z vidika zavezujočih političnih odločitev, zato je toliko bolj neverjetno, In eh, eh, ko razmišljamo o nekaterih ogroženih eh, vrstah in napovedujemo, ali bodo te vrste izginile ali ne, in ko se sprašujemo, zakaj ni bilo moč priti do odločitev na tej konferenci, je zato, ker pravzaprav se to zgodi takrat, ko pride do predložitve komercialnih, izkazovanja komercialnih interesov. Spremale so se odločitve v zvezi z nekaterimi drevesi, raznimi zvrstmi, vegetacije in tako dalje, vendar vse to pravzaprav eh, na področju komercialnega interesa. Države kot so Japonska so bili proti morskim eh, zvrstem in eh, rekli so, da se tega, tega ne gre obravnavati v okviru konference, konference CINTES, temveč v okviru regionalnih organizacij za ribiš dedištvo. Menimo, da bi bilo potrebno obravnavati tudi to, da je to zadnja priložnost za Atlantskega tuna. Eh, potem bo prišlo še do nadaljnega sestanka novembra v Parizu. In eh, eh, no, tu gre. Eh, torej po tej katastrofalni konferenci v Dohi se je potrebno osredotočiti tudi na ICAT in priti eh, do rezolucije za to, da bi izvedli pritisk zlasti na Japonce in Kitajce, da bi eh, soglašali z zelo močnim stališčem zlasti glede atlantskega tuna, bondega tuna. Hvala lepa, hvala za to jasno predstavitev eh, ali mogoče želite kaj dodati, gospod Bezel? Ne, eh, pravzaprav ne, gospod Ajkut. Želim samo ponoviti eh, dvoje političnih sporočil, ki smo jih slišali in ki so zelo pomembni. Prvič, da govorimo enoglasno, če bi govorili v en glas, bi uspeli v dohi in To pa eh, ni bil problem v Dohi, da nismo govorili enogl eh, eh, enoglasno. Problem je bil v tem, da smo prepozno začeli govoriti na ta način eh, enoglasno eh, in smo porabili preveč časa za bojevanje, da bi prišli do skupnega stališča, ko je Japonska in Kitajska potovala po svetu in naredila vse, da bo njihovo stališče sprejeto v Dohi. Tako da, ko smo v mesecih priprave na naše stališče, eh, ta predlog je, je v dveh urah eh, predlog eh, glede eh, modrega atlantskega tuna pogorel v eh, dohi. Torej ne le je naš glas eh, pomemben, eh, Potrebno je tudi zagotoviti, da ima Evropska komisija mandat, ko gre na pogajanja, ne pa, da skuša biti tam s 27 članicami eh, in sicer v eh, dvorani, kjer ni več nobenega manevrskega prostora in eh, da potem pravzaprav to Evropsko stališče ne prodre na, na mednarodni ravni. V Nagoji in pa v Cancunu, kot vemo, to so naslednje faze, zato je to še toliko bolj potrebno. Pomembno, potem glede iCatsa. Potrebno je biti dosleden. E, eh, naprimer na velikih e, sestankih oziroma srečanjih glede tega nismo bili dosledni. Tako. Evropski parlament eh, in eh, Evropska unija se morajo zoprstaviti vsakršnemu nelegalnemu, nezakonitemu trgovanju. Sicer bomo izgubili kredibilnost na mednarodnih forumih, kajti Evropa je sedaj imela, govorila različno eh, na sestankih ICATS in pa CITESA in To je potrebno narediti, sicer ne bomo kre, eh, kredibilni. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Eh, ali, ali gospod Bazil eh, želi sedaj besedo v imenu komisije? Um, e res je, komisija, Evropska komisija je potrebovala preveč časa za koordinacijo stališč držav članic in o tem bo potrebno razmisliti, kako delovati bolje v okviru CITES-a, eh, torej tudi na naslednjih okoljskih pogajanjih in uh, mislim, da so to problemi, ki niso specifični samo glede na CITES, temveč tudi na, druga, uh, na druge vrste pogajanj prav tako. In eh, komisija mora tudi še, po mojem mišljenju, eh, eh, tudi se zauzemati za dopolnilo oziroma predlog spremembe, ki bi Evropski uniji omogočil, da postane pogodbenica CITES-a na podlagi zakonodaje EU glede stališča Evropske unije. Hkrati moramo tudi razmisliti o tem, kako Zlasti, ko eh, govorimo o naprimer, eh, torej ribah, ki so, eh, ki so pomembne z vidika gospodarstva. Skratka, da da eh, vse to uredimo in zlasti pomirimo strahove tistih držav, ki so od tega odvisne. Torej, tem, na tem sodelujemo s parlamentom, eh, tudi glede regulative in eh, mogoče bo gospod Potočnik se tudi dotaknil tega vprašanja jutri. Hvala lepa. glasovanje. To ni potrebno. Gospa Gutierrez, na hitro prosim. No, glede na to, kar se je zgodilo in po Kjöbenhavnu, bi si človek rekel, da smo se morali tudi iz tega kaj naučiti. Eden od problemov, po mojem, ni le, da znamo govoriti z enim glasom, temveč da tudi uporabljamo svojo eh, kmečko pamet, zdravo pamet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 tu smo idealistični, vendar pa mislim, da gremo eh, pravzaprav v napačni smeri, v posem drugi smeri kot eh, preostali svet. In zato bi morali v večji meri prisluhniti eh, mišljenjem tudi drugih in zlasti tudi za vidika uresničljivosti, ekonomske uresničljivosti naših, naših predlogov in ne samo z tega ideološkega vidika gospod Bill Newton. Chair, um... Hvala, gospa predsedujoča. Na kratko, v prejšnjem parlamentu sem bil član delegacije za stike z japonskim parlamentom in vsi tukaj smo člani različnih delegacij. Sam nisem več član te delegacije, ampak zdi se mi, da bi morda naš odbor moral kupijo poročila ali pa tudi komentar eh, na podlagi tega, kaj je bilo rečeno, eh, da bi to morali poslati delegaciji za stike z Japonsko, zato da bi delegati potem eh, v japonskem parlamentu lahko izpostavili to vprašanje v stiku z njimi. Monsieur... Mulțumesc, doamna președinte. Propunerea statului Monaco de Gospod Tanašesko. Nek sa unu, interzikând astfel comerț. Uh, predlog, da bi uvedli moratorij, kar zdiva atlantskega tuna, je bil zavrnjen na uh, vrhu v duhi. To pomeni, da je atlantski tun zopet uh, pravzaprav prepuščen na milost in nemilost naslednji konferenci. Uh, In na plenarnem zasedanju sem 9. februarja v Strasburu zastavil vprašanje. E, to so nekako e, obravnavali kot retorično vprašanje in na mesto kot nekakšen alarm. E, očitno bi se morali poleg tega, da eh, oblikujemo ukrepe, ukvarjati tudi s tem, kakšna je najboljša strategija, da uveljavimo svojo voljo. In mislim, da se moramo na podlagi dosedanjih dogodkov eh, naučiti neke strateške lekcije, kajti drugi so razmišljali strateško. Podijem. Zelo kratka bom, gospa predsednica. Hotela sem samo reči, ko vidimo, kaj se je zgodilo v Kebenhavnu, v Dohi, potem si lahko resnično rečemo, da je Evropa zelo šipka in da se ne zna zediniti na mednarodni ravni in lahko predvidimo kakršnekoli ukrepa ali stališča. Eh, dejstvo je, da, nas, eh, da se nam ne prisluhne in da se nas glas ne sliši. Eh, kajti tam je bilo 27 stališči in ne enotno stališče stališče Evropske unije. Skratka, znati je potrebno čim bolj anticipirati, zato da bi skušali biti čim bolj pre, prepričljivi na mednarodnih konferencah. Hvala, hvala gospod Gostet. E, mislim, da se s tem lahko strinjamo. Torej, kot sem rekla, bi sedaj prešli na e, druge teme in sicer odpadno električno in elektronsko opremo. Besedo bi dalo našemu poročevalcu, gospodu Florencu, o tej temi. Ja, Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Ja, zelo me ima, da bi še kaj rekel v zvezi s Köbenhavnom, ampak eh, morda se bom. Eh, zadržal in ne bom govoril o tem, eh, zakaj stvari niso šle tako, kot bi želeli, ampak glede tega imamo 500 različnih mnen v našem parlamentu. Zato bom raje spregovoril o odpadni električni elektronski opremi. Predložil sem svoje poročilo. Na to pa ste imeli člani priložnost uložiti svoje predloge sprememb in eh, ob tej priložnosti smo tudi že imeli zelo živahno razpravo, ki me je zelo veselila in tudi na podlagi predlogov sprememb sem eh, videl, da eh, kolegi v veliki meri se strinjajo s eh, smeritvijo komisije in tudi z mojimi predlogi. Nekako so dopolnili vse tisto, kar sem že zapisal sam in mislim, da je to dobro. In zato lahko o določenih predlogih sprememb vsekakor razpravljamo. In marsikakšnega bom verjetno lahko tudi sprejel sploh, če bo tudi komisija pokomentirala svojo strategijo in eh, če bomo ugotovili, da smo prav razumeli, zakaj si pravzaprav prizadevajo. Jasno sem povedal, da si želim drugačno področje uporabe, kaj ti. V prejšnjem področju uporabe so bili opredeljeni jasni sektori in eh, na podlagi tega smo potem opredelili izjeme. Zdaj pa mislim, da moramo to eh, opredeliti bolj odprto, vendar pa ne tako odprto, da bi eh, nek 50-tonski žerjav, ki stoji na gradbišču in ima elektromotor, tudi sodil med to vrstno opremo. Torej, mislim, da vendarle lahko to ustrezno opredelimo in eh, mislim, da je ideja, da opredelimo področje uporabe odprto dobra, vendar pa moramo dopustiti eh, izjeme, sicer bi utegnilo priti do težav. Naslednja pomembna točka je zame vprašanje eh, zapolnjevanja vrzeli, ki omogočajo nezakonit izvoz. To je in ostaja ključna točka. In uh, marsikaj je tukaj nacionalna naloga in zdaj s tem tudi živimo, kje so težave. Uh, obstaja obveznost poročanja za eh, izvoznike, torej to smo mi zahtevali, nekateri so si želeli tega v še strožji obliki in o tem lahko razpravljamo, ampak še enkrat, mislim, da če bomo uspeli omejiti uh, in preprečiti eh, izvoz na mejah eh, z ustrezno ureditvijo. Namreč cariniki pogosto ne dobivajo ustreznih navodil eh, iz Bruslja. Mislim, da smo na pravi poti. Potem je tu še vprašanje nacionalnega oziroma evropskega certificiranja oziroma odobritev eh, registracija. Eh, Torej, eh, tukaj so stvari nekoliko zašle s poti. Eh, tista ureditev, zaradi katere mora proizvajalec eh, luči v moji regiji, ki leži neposredno na meji z nizozemsko, Eh, zagotoviti registracijo svojega proizvoda v 27 državah članicah v vsaki posebej. Eh, torej to moramo preprečiti. Obstajati mora možnost, da eh, proizvajalec registrira svoj proizvod v eni državi in da na podlagi tega potem države članice komunicirajo med seboj in so na ta način obveščene o registraciji tega novega proizvoda mislim, da ima tudi komisija tak pristop in enako velja tudi za vprašanje financiranja. Jasno mi je, da stvari tukaj niso tako enostavne, ampak vendarle naj vas opomnim, da uh, vsaj večina nas, ki delamo na tem področju, uh, se zazimamo za notranji trg in za pravila, ki so zam potrebna. In zato ne razumem, zakaj ravno pri vprašanju uh, Eh, starih elektronskih in električnih naprav eh, ne bi veljala evropska zakonodaja in zakaj bi ravno tukaj še naprej obstajala nacionalna pravila. Obstajajo države članice, ki Eh, so uh, elegantno uh, v spredju pred ostalimi, to so nordijske države in pa Avstrija. In obstajajo tudi še države članice, ki so že dolgo članice, ki izhajajo iz prve devet, deveterice oziroma dvanajsterice in ki imajo tukaj katastrofalno stanje. Ampak mislim, da imamo priložnost to popraviti. Ko bomo Eh, zapolnili pravne vrzeli, ko bodo izvozniki morali dokazati, da tiste naprave, ki se izvažajo, dejansko še delujejo, ker le tako jih je dovoljeno eh, izvoziti, potem kvota 65 odstotkov ni problematična, ampak če eh, ima lonec lukna ali dvega, je zelo težko napolniti in Če bomo torej eh, luknje zapolnili, nas ni potrebno skrbeti glede 65 odstotkov. Eh, vprašanje pa je, kako posredovati teh 65 odstotkov. Eh, nekatere države, ki imajo za sabo precej razvoja na tem področju, lahko dokažejo, da gre za 65 odstotkov na trg danih proizvodov, ampak za eh, države, kot je eh, Bolgarija, naprimer, to vsekakor ni enostavno, ker eh, sprememba razmišljanja eh, še ni prišla tako daleč, kot naprimer v Nemčiji in zato je potrebno tam morda uporabiti druge kriterije. Eh, naprimer, eh, koliko eh, elektronskih naprav je dejansko v odpadkih. Eh, to morda ni zelo šarmantna definicija, ampak strokovnjaki sprašujejo, kako bomo potem to opredelili, kako je mogoče računsko ugotoviti, koliko elektronskih naprav bi se pojavilo v odpadkih. Eh, pravijo, da eh, nekatere države, kot naprimer Avstrija, to dejansko znajo izračunati. In eh, dejansko te številke morajo biti resni, kajti to stane industrijo tudi resne denarce, torej tukaj se ne moremo šaliti. Uh, torej, komisija pravi, da če želimo, bi lahko uh, zav, uh, šli tudi v drugo smer, uh, s katero bodo nove države članice v boljšem položaju in to je pravzaprav potrebno, s tem se strinjam. Vendar pa eh, še čakam, da mi bodo povedali, kako dejansko bi to eh, delovalo. Predlogi spremembe kolega Zeberja so mi simpatični, ampak ne vem, kako bi lahko to uresničili. Dejanje na trg je enostavno, imamo DDV v Evropi in na podlagi tega lahko jasno izračunamo, koliko proizvodov je bilo danih na trg. Ampak koliko luči gre uh, v klet, v shrambo ali pa uh, v smetnjak, to je nekoliko teže izračunati. In uh, tukaj me zanima, kakšen je odziv komisije. Mislim, da je samo uh, komisija tista, ki lahko pove, v kolikšni meri je mogoče realistično ogotavljati, koliko je elektronskih naprav v odpadkih. Če je to eh, resno mogoče narediti, bo vse to bistveno enostavnejše tudi za nove države članice. Kar zadeva financiranje, sem izjemoma tukaj nekoliko bolj konzervativen. Uh, mislim, da družba in državljan tudi morate sprejeti določen del odgovornosti za uh, odpadno elektronsko in električno opremo in mislim, da uh, Torej, eh, mora tudi državljan prevzeti svoj del odgovornosti in pri tem ostaja, vendar pa eh, to ne pomeni, da mora potrošnik za to neposredno plačati. V moji državi je to enostavno urejeno, pri nas občine zbirajo eh, stare naprave, enkrat na mesec pač eh, organizirajo eh, prevoz in jaz kot posameznik to plačam preko svoje občine, preostali del pa plača industrija. Eh, torej tukaj ne želim izumljati ničesar novega, ampak eh, potrebno je zagotoviti, da vsi vemo, da v tem življenju nič ni zaston in da mora vsak dati svoj prispevek. Tak je moj eh, prispevek, ampak ni nujno, da se vsi, moj pristop, ampak ni nujno, da se vsi z njim strinjajo, to tudi razumem. Potem, kar zadeva kvoto recikliranja, in ponovne uporabe. Eh, komisija je združila ti dve kvoti in to se mi zdi pozitivno. Eh, priznavam pa, da obstajajo argumenti in socialne skupine, ki bi si želeli, da bi bilo to ločeno. Pet odstotkov je nekako težnja, ki jo slišim tukaj pri kolegih. In eh, to lahko sprejmem, vendar pa, če se bomo za to odločili, potem uh, moramo biti tudi dovolj pogumni, da rečemo, da tiste organizacije, ki želijo zagotavljati ponovno uh, uporabo, tudi biti tiste, ki imajo prve dostop do teh naprav. Kajti, če bomo tukaj imeli veliko posrednikov, eh, ne bomo mogli vedeti, kaj se dejansko dogaja če torej bomo imeli take kvote in moramo zagotoviti preferenčni položaj. E, torej, e, s tem mislim, da lahko zaključim. Pozitivno sem bil presenečen nad predlogi sprememb in nedvomno jih bom kar nekaj lahko sprejel. Najlepša hvala Kanhans Florence za to utemeljitev različnih predlogov sprememb imamo 25 minut časa, kar je seveda zopet premalo. E, torej, poročevalci v senci dobijo 3 minute, preostali pa 2 minuti. Dank u voorzitter. Ik zal mijn best doen om binnen de tijd te blijven. Um, zoals de rapporteur al zei. Gospa Van Bremt, ja, se bom potrudila, da bi se držala časovne omejitve. Kot je povedal poročevalec, je bilo vloženih kar nekaj predlogov spremem in zelo sem zadovoljna, da je poročilo izpadlo tako dobro. Mislim, da dejansko okrepi predlog komisije in naša skupina to podpira. Obstajajo pa določene točke, kjer se nam zdi, da eh, bo potrebno stvari še nadgraditi. Zelo me veseli, da je pročevalec odprt za uh, večji delež ponovne uporabe in da tega ne zapisujemo v ločen odstavek, ampak da bomo poskrbeli tudi za to, da tisti akteri, ki sodelujejo v ponovni uporabi v uh, hierarhiji uh, odpadkov, so vključeni že v zelo zgodnji fazi, kot je omenil poročevalec. Prav tako je potrebno zagotoviti dobro dostopnost informacij o proizvodih za vse tiste, ki te proizvode uporabljajo. E, še ena pomembna točka, o kateri moramo razpravljati med, znotraj skupin, pa tudi s komisijo, je, kakšni so splošni cilji in kako naj te cilje dosežemo. Razpravlja se o proizvodih, ki so bili dani na trg, eh, ali pa eh, obstaja tudi drugi pristop, namreč, da se osredotočimo na odpadne eh, električne in elektronske proizvode. Moja poslanska skupina je vložila nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem in mislim, da se vsi strinjamo, da bi morali vključiti tudi Digital Europe in pa eh, Evropsko okoljsko agencijo, ko gre za preočevanje trenutnega toka odpadkov. Obstajajo sveda argumenti za eno in za drugo plat in potrebne bodo nadaljne razprave. Potem majhne naprave, ki so pomembne ne samo za naše vsakodnevno življenje, ampak tudi kar zadeva nastale odpadke. Uh, naprimer električne igrače, električne zobne ščetke, eh, GSM telefoni eh, in tako dalje. Veliko elementov in materialov eh, je koristnih in jih je mogoče ponovno uporabiti, zato moramo okrepiti tisti del direktive, ki govori o malih napravah. Za to področje bi morali veljati posebni cilji. Eh, preučiti moramo sestavo in eh, obravnavo malih naprav. Mislim, da se strinjamo, da če imaš dva računalnika in če je eden narejen tako, da ga je, lahko, da ga je mogoče v veliki miri reciklirati, uh, To pomeni, da bi moral biti ta proizvod cenejši. Ravno tako pa eh, mora na nek način eh, biti tudi prednostno obravnavan in mislim, da moramo eh, ta pristop okrepiti s konkretnimi določili v direktivi. In pa še ena konkretna točka, če mi dovolite. Eh, Eh, kar nekaj predlogov spremenb je bilo vloženih, ne strani moje poslanske skupine, temveč strani drugih skupin, eh, kar zadeva eh, plošče s sončnimi celicami, da bi to izuzeli iz te direktive. Zelo se zauzemam za sončno energijo, ampak nisem prepričana, da bi morali sončne torej plošče s sončnimi celicami oduzeti oziroma iz, izuzeti iz te direktive. Obstajati mora neka schema za zbiranje uh, odpadnih plošč in uh, poskrbeti moramo, da to ne bo v nasprotju z direktivo. Najlepša hvala, Chris Davis v imenu Alde. Najlepša hvala, predsednik. Združeno kraljestvo je prepričano, da zelo dobro uresničuje evropsko zakonodajo ne gre nam dobro, ampak ne gre nam tudi ne, torej ne gre nam slabo, ampak ne gre nam tako dobro, kot bi si mislili. Včasih zakonodaja pride iz Bruslja in pride v London in eh, ljudje v Londonu jo obravnavajo, kot bi prišla iz vesolja. Eh, namesto da bi se ozrli po Evropi in eh, razmišljali o tem, ali eh, tam morda še kdo drug poskuša uresničiti to zakonodajo, ali se lahko naučimo kaj iz najboljših praks. Ne, oni raje ponovno izumljajo kolo in se vsega lotevajo sami in včasih potem to kolo izpade nekako štirje oglato. Ja, in to se je zgodilo tudi tukaj imamo določila, kar zadeva odgovornost proizvajalcev in sprejemamo in podpiramo idejo, da proizvajalci, torej države članice morajo zagotoviti, da proizvajalci oziroma tretje osebe, ki. Uh, ukrepajo v njihovem imenu, morajo spriti določene ukrepe za to, da se zagotovi ustrezno recikliranje odpadkov. In človek bi mislil, da je ta definicija dovolj jasna. Proizvajalci ali tretje osebe, ki uh, ukrepajo v njihovem imenu. Vendar pa tukaj ni nobene neposredne povezave s proizvajalcem in uh, naš uh, oglato kolo uh, v Združenem kraljestvu je omogočilo, da eh, lahko kdorkoli zbira odpadke in jih eh, pusti pred vrati proizvajalca, ki mora to sprejeti ne glede na stroške, ne glede na kakovost zbiranja ali karkoli drugega. In jaz bi si tukaj želel enostavne definicije, ki bo jasno povedala, da tretje osebe, ki uh, delujejo v, v imenu proizvajalcev, morajo biti tudi imenovane strani proizvajalcev. Torej, tukaj mora obstajati neka povezava za to, da ne bo prišlo do izkoriščanja proizvajalcev. In upam, da bomo zagotovili, ko bo ta kon zakonodaja končana, da se bomo lotili tudi uh, problema izvažanja odpadkov eh, izven Evrope. Karl Heinz že pravi, da bi moral predpogoj biti, da oprema deluje, preden se jo izvozi. Sam sem med drugim uložil tudi predlog spremembe, ki zahteva certificiranje uh, ki zahteva označevanje vsakega posameznega proizvoda. Nekdo mora imeti odgovornost, da dokaže, da oprema deluje. Eh, torej, tisto načelo, ki ga je izpostavil Karl Heinz, je posem ustrezno. Predpogoj mora biti, da je dokazano, da oprema deluje, preden se jo izvozi. Najlepša hvala, Mikael Tremopoulos. Εμείς, ε, όπως είπαμε και την άλλη φορά, είδαμε... Najlepša hvala. Kot smo povedali že prejšnjič, ko smo govorili o reviziji direktive, eh, mislim, da je to priložnost, da izboljšamo eh, načrtovanje eh, z ekološkega vidika, ravno tako pa to pomeni eh, internalizacijo zonalnih stroškov, če se eh, obstoječa direktiva ne omogoča. Mislim, da moramo izkoristiti torej to priložnost, da bomo stvari izboljšali. Prepričan sem, da bi eh, na ta način lahko upeljali še boljše proizvode. Najprej moramo zagotoviti, da se uporablja načelo uh, odgovornosti proizvajalca, zato da bomo vedeli, kakšni so stroški v celotnem življenjskem ciklu proizvoda. Drugič, potrebni so bolj ambiciozni cilji glede zbiranja. In tretjič, petodstotni cilj za ponovno uporabo. E, to je tisto, za kar si zazemamo in poskrbeti moramo, da ne bo prišlo do uhajanja iz regulirane dobavne verige in da bomo zagotovili, da bomo uh, ustrezno uh, rešili tudi zadeve, kar uh, v zvezi z nano materijali. Mislim, da je poročilo Karolhenca Florenca zelo dobro, ampak potrebno ga je še izboljšati, zato smo uložili nekaj predlogov sprememb. Najprej ukrepitev odgovornosti proizvajalcev in pa tudi večja vloga lokalni, lokalnih organov. Ne gre samo za nadomeščanje starega z novim. Mislimo, da morajo obstajati tudi posebni prostori za skladiščenje proizvodov. To mora veljati eh, nad določeno velikostjo, kar zdeva distribucijski sektor. Države članice morajo omogočiti tudi financiranje za lokalne organe. Eh, zato, da se bo izboljšala ozaveščenost glede sistemov zbiranja. Na ta način bomo lahko zagotovili, da bo prihajalo do dejanskega zbiranja na domovih ljudi. To je eden od načinov, kako lahko izboljšamo kvoto ponovne uporabe in recikliranja in na ta način bo manj stvari končalo na deponijah, sploh kar zadeva majhne naprave, luči in podobno ni dovolj, da govorimo samo o količinah, ki se reciklirajo. E, dejansko moramo dobiti konkretne podatke o tem, kaj vse konča v eh, odpadkih. Prednost morata imeti ponovna uporaba in recikliranje. Na ta način bomo zmanjšali tudi količino odpadkov, ki končajo v sežigalnicah spremljati moramo različne tokove, tako pa bomo vedeli, koliko prihaja in eh, izhaja iz posameznih faz v verigi. Mislim, da mora Evropski parlament pozvati države članice, eh, naj pripravijo programe za eh, izboljšanje zbiranja odpadkov in Eh, seveda pa je potrebno urediti tudi zadeve, kar zadeva izvoz. Thank you, Chairman. Um, I'll be brief. We have got. Gospa Gerling, najlepša hvala, gospod predsednik. Kratka bom. Eh, v dokumentu imamo najrazličnejše cilje za zbiranje, kar zdeva posamezne sektore in z zanimanjem sem jih pregledala in rada bi uh, Eh, izpostavila nekaj, kar sem zapisala tudi v svojem predlogu spremembe. Namreč mislim, da moramo izkoristiti to priložnost za to, da oblikujemo različne eh, cilje za zbiranje za različne vrste odpadne električne elektronske opreme. Eh, različno se lotevamo tega eh, tudi doma. Večinoma bomo, naprimer, eh, fen za lase vrgli v smetnjak, bomo pa reciklirali svoj mobilni telefon. In eh, zanima me tudi, kakšen je odziv komisije na to idejo, da bi morali imeti različne cilje za različne kategorije odpadne opreme ravno tako pa bi se navezala na to, kar je že bilo povedanega o vedenju potrošnikov. E, zazemam se za jasnejše informiranje potrošnikov. E, še vedno nisem povsem prepričana, da potrošniki razumejo svojo odgovornost, kar zdaj odpadno elektronsko in električno opremo in nisem prepričana, da je to dovolj jasno eh, zapisano. Ravno tako pa mislim, da moramo oh, si pustiti možnost spodbujanja potrošnikov k spremembam uh, vedenja. Eh, dobro je, da govorimo o odgovornosti potrošnikov, in, ampak če te odgovornosti ne uresničujejo, to ne pomeni nujno, da so slabi ljudje, morda stvari ne poznajo, ne razumejo, kako sistem deluje, kako lahko prispevajo k izboljšavam. Uh, In zato mislim, da moramo ljudem eh, dati eh, informacije in tudi spodbudo za to, da spremenijo svoje vedenje. Kar nekaj predlogov sprememb bi nam to omogočilo. Za zaključek naj povem, da ne gre samo za zastavljanje ciljev, ampak eh, gre tudi za to, da morajo biti cilji pametni, torej prilagodljivi in taki, da dejansko lahko delujejo. Ja. Sabine Hölc. Uložili smo deset predlogov sprememb s ciljem, da bi izbrali kar največ starih naprav in da bi s tem eh, preprečili, da se jih izvaža in da gre to v škodo ljudi in pa okolja. Rada bi govorila samo o nekaterih predlogih sprememb. Predlog komisije, da bi izračunali kvoto zbiranja, torej da bi 65 odstotkov vseh um, prodanih um, oziroma vseh starih naprav to bi še vedno omogočalo, da proizvajalci zbirajo samo težke naprave za to, da dosežejo to kvoto, medtem ko lahke naprave, kot naprimer toasteri, eh, GSM in tako naprej, pa bi še vedno končali v gospodinskih odpadkih, čeprav lahko te male naprave potencialno vsebojo več nevarnih snovi to, da poročevalec se ni odzval na takšen izračun strani industrije, sem uložila ustrezne predloge sprememb. Predlagali smo 85 eh, odstotkov mase in da bi to izračunili tudi na podlagi kategorije posameznih eh, naprav. Potem tudi, kar se tiče naprav ICT, mislim, da bi potrebovali posamezno kategorijo, saj eh, se tukaj dogaja izredno hiter tehnološki eh, razvoj in te naprave se zelo pogosto zamenja. Če bi izračunali takšne naprave oziroma če bi imeli posamezne izračune za te naprave, bi bila to spodbuda za proizvajalce, zato da bi takšne naprave oblikovali tako, da bi se jih laže recikliralo. Nekateri koncerni to že uspešno upoštevajo. Tudi mi se zauzemamo za to, da naj eh, proizvajalci odgovarjajo za svoje eh, izdelke, naj eh, odgovarjajo po principu pro, povzročitelj plača. Države članice pa morajo poskrbeti za to, da bodo občine imele dovolj sredstev za financiranje odlagališč in pa drugih potrebnih uh, zmogljivosti. Potem, kar se tiče hierarhije odpadkov, smo tudi v, vložili predlog spremembe glede za mehanično obdelavo odpadnih naprav. Torej, da bi že v prvi fazi odpadnega procesa od, eh, odstranili nevarne snovi in um, to bi preprečilo nadaljno širjenje nevarnih uh, snovi. Če gre za razkosanje teh eh, naprav, potem se s tem še ne odstrani vseh nevarnih snovi. Hvala lepa. Sedaj še nadaljni govorniki za dve minuti, Richard Zeper. Hvala lepa, predsednik. Čestitam Karnheinzu in se mu zahvaljujem za odlično poročilo. Mm, moram povedati, da je tudi sodelovanje s kolegom bilo izredno dobro. Skoraj v vseh točkah se strinjam z njim. Mm, imamo nekaj majhnih točk eh, spora. Eh, ki izhajajo iz tega, da je on vizionarski, jaz pa sem prej pragmatičen. Večkrat je omenil Avstrijo, sam mislim, da imamo ustrezen sistem zbiranja in eh, skrb, ki jo ima naša država, je ta, da bi s tem predlogom dobili regul regulacijo, ki je morda sicer teoretično lepo za pogledati, ampak kar se tiče izvedljivosti, pa še ne bi dovolj dobro delovala. Tukaj podarjam še ne. Uh, Če torej govorimo o evropskem proizvajalcu in pa njegovi odgovornosti, to, kar podpira tudi eh, Karl Heinz, vidim tu naslednji problem. V, v državah članicah še nimamo takšne pravne podlage, da bi ob enkratni prijavi lahko zajamčili, da bodo stroški proizvajalca ali pa tistega, ki je prvi dal proizvod na trg, da bi on prevzel te stroške. Dokler imamo takšne različne pravne sisteme, bodo obstajale takšne težave. E, imeli bomo težavo s tem, kako zbrati denar v neki drugi e, državi in mislim, da bi zato najprej potrebovali prehodne določbe. Kar se tiče zbiralnih kvot, imam podobne pomisleke, 65 odstotkov, dobro, s tem se lahko strinjam, ampak gre za osnovo. E, tukaj ne gre za vprašanje dajanja v promet, to ni pravilni kriterij. Morda bi v komitološkem postopku lahko izbrali drugačen sistem, torej eh, vprašanje, koliko aktivnih snovi se znajde v odpadku in komisijo pozivamo k temu, da naj to preveri. Potem, kar se tiče nezakonitih pošiljk, tukaj se strinjam s tem, da potrebujemo strožja pravila in še uh, prošnja za komisijo. Uh, vse države članice morajo upoštevati eh, pravila, če so ta določena v zakonodaji. Hvala lepa, sedaj pa Teodoros Skilakakis. You, Hvala. Eh, ta tema je zelo zapletena, gre za dobro poročilo, za dobre predloge sprememb. Rad bi dodal dva manjša predloga sprememb mislim, da bi bila dobra. Eden ima opraviti z uh, tem, da bi proizvajalci pomagali tako pri ozaveščanju, kakor tudi pri zbiranju zelo majhnih elementov na ločen način. To ne bo vključevalo majhnih in srednje velikih podjetij, samo velika podjetja, bo pa zelo pripomoglo k temu, da bomo imeli dodaten sistem, ki bo krati osveščal o procesu zbiranja, ki marsikje ne obstaja do sedaj. Drugi predlog spremembe ima upraviti z sposobnostjo držav članic da bi te imele dodaten sistem, ekonomičen sistem upravljanja z elektronskimi odpadki. In the cases where the producers are really losing ima pravi, eh, eh, torej predlagal bi določen, torej to bi se uporabljalo samo v primerih, kjer eh, ki se z odpadnimi snovi izgublja veliko denarja, kjer proizvajalec ne dobi tega odpadnega materijala, ampak gre ta uh, odpadni materijal iz uh, Evropske unije. Potrebujemo nekakšno gospodarsko spodbudo in lahko bi uvedli določene kupone, s katerimi bi poskrbeli za takšno ekonomsko spodbudo in s katero bi spodbujali tudi recikliranje. Gre za predlog spremembe 201. To sta dva predloga spremembe, ki sem jih želel predstaviti. Hvala. Hvala. Judit Nekis. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, een, uh, een goede regeling. En zeker na. Hvala lepa. Inštrument, eh, predlagan inštrument je dober in želela bi podariti to, da je pomembno imeti ambiciozne cilje, pomembno pa je tudi to, da ostanemo realistični. Uh, V tem smislu se strinjam z gospod Van Ramt, eh, kar je povedala o, o sončnih ploščah in o tem, kako eh, se te uklapljajo v ta predlog. Eh, naslednje bi želela izpostaviti. Mislim, da je pomembno, da ta direktiva mm, upravlja oziroma nekako kr, krmari upravljanje z elektronskimi odpadki, da odpravi te velike kupe odpadnega materijala, s katerimi se zdaj soočamo in mislim, da potrebujemo kampanjo izveš, osveščanja o posledicah eh, nakupov in pa o dobrem upravljanju z odpadki. Tukaj ne gre samo za odgovornost eh, proizvajalca, ampak gre tudi za odgovornost potrošnika lahko govorimo o načelu onasnaževalec plača. To je nekaj, za kar sta odgovorna tako porazvalec, kakor tudi potrošnik. Prav tako moramo pozoriti na ehm, pomanjkanje virov in to je povezano tudi z ekodizajnom. Lahko imamo proizvod, ki se lahko reciklaž, reciklira, ampak eh, na to moramo biti pozorni že v fazi, izva, oziroma v fazi mm, izdelovanja izdelka. Moramo poštevati inovacije, ekodizajn in moramo vključiti tudi potrošnika v celoten proces. Hvala. Elisaveta Cardini je naslednja molto importante, ma... Hvala, veliko je že bilo povedanega. Um, teorija je pomembna, ampak uh, razmere na licu mesta so veliko bolj zapletene. Najprej nekaj, kar se tiče odgovornosti proizvajalca in pa potrošnika. Torej od uh, proizvodnje do uh, odpada. Moramo vse skozi spodbujati to odgovornost. Proizvajalec je tisti, ki je najbolj odgovoren. Ostali v tej dobavni verigi lahko slabše zasledujejo življenje celotnega izdelka. Moramo tudi vedeti, kakšni so nezakoniti tokovi uvoza in pa izvoza Evropsko unijo. Vse to moramo gotoviti, če želimo doseči pomembne rezultate, zlasti za tiste kategorije, ki jih je teže nadzorovati. Upoštevati moramo to, da so države članice odgovorne za to, da se izpolnjuje cilje glede zbiranja. Države članice lahko zagotovijo, da vsaka odeležena stran opravi svoje naloge. In pa še tretje, kar je prav tako pomembno, če si ogledamo področje uporabe, moramo najprej razmisliti o tem, kakšen uh, učinek bo imela ta direktiva. Potrebujemo torej oceno učinka. Morda bi lahko razmislili, razmislili tudi o posebnih kategorijah izdelkov. Viktorijo Prodi je naslednji. Grazie presidente, grazie al eh, relatore per questa relazione che jo trovo Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcu za poročilo, ki je izredno pomembno. Nekaj pripomb. Na podlagi stikov, ko sem jih jaz imel za proizvajalci, ugotavljam naslednje. Videl sem, da obstajam. um, velika pripravljenost na prevzem odgovornosti, splošne odgovornosti za izdelek. Vedno pa obstaja naslednja nevarnost. Lahko bi se preveč zapletli v podrobnosti, če bi, izbril, če bi izbirali snovi, ki so lahko da bičkonosne. Proizvajalec ima tukaj posebno odgovornost v vseh fazah življenja izdelka. Drugič, prav tako se strinjam s tem, kar je bilo povedanega o majhnih kosih opreme, kako naprimer o opremi za razsvetljavo in pa podobno. To, so, to je oprema, ki jo je potrebno zbirati in tukaj leži odgovornost na ravni maloprodaje. sam in pa nekateri drugi smo mislili, da bi se morali z eh, ploščami z sončnimi celicami ukvarjati eh, ločeno. Tukaj se sedaj pogovarjamo o obdobju približno 20 let. in proizvajalci morajo dobiti določene spodbude za to, da bodo opravili svoje nalogo, kar se tiče zbiranja in pa ponovne uporabe. Francois Gostet. Hvala. Gospod predsedujoči, eh, glede poročila Florence, tu je težava in sicer opredelitev proizvajalca. Proizvajalec mora registrirati svoj proizvod, pravzaprav pa svoj odpad, eh, odpadni proizvod. Eh, Kaj ti to bo ta proizvod v končni fazi postal, ta oprema postala. In Eh, tako da eh, bo to prišlo do eh, potrošnika, ki bo nabavil ta proizvod in s tem bo proizvod postal odpadna oprema. In kar pomeni, z drugimi besedami pa je treba povedati tudi to, da nasprotujemo prostemu pretoku te odpadne opreme in eh, to eh, s tem eh, lahko pride tudi do tveganja neke vrste turizma odpadne oprema. In to so te težave, ki se prenašajo na gospodarske subjekte. To na evropskem trgu pa pravzaprav Tu, s tem v zvezi eh, sem predlagala več eh, predlogov sprememb. Na okoljski ravni eh, in eh, ostalih ravnik je potrebno prvič imeti pregleden sistem eh, teh informacij, informirati državljane o vseh točkah zbiranja odpadne opreme eh, v eh, sistemu in eh, potrebno je tudi upoštevati in zajeti v izračun. Eh, tudi elektron, odpadno elektronsko in električno opremo, eh, kaj ti eh, vse zavreči je nekaj, kar ni več spremljivo, potrebno je upoštevati tisto, kar je moč ponovno uporabiti. Eh, sicer pa je potrebno predvideti tudi specifične izključitve zlasti za vidika obnovljivih verov energije in pa tudi sončnih celic plošč. Zdaj pa še gospod Bogoslav Sonik. Dziękuję panu sprawozdawcy, że uwzględnił nasze prośby o to, aby stosować. Hvala lepa. Pomembno je, da upoštevamo naslednje. Ko gre za točke zbiranja, obstajajo države, ki niso tako uspešne kot druge zato se je potrebno osredotočiti na tiste manj uspešne. Pa tudi ne smemo pozabiti, da živimo v svetu, kjer obstajajo čezmejna gibanja. Pa tudi drugih vidikov ne smemo zanemariti. Če si zastavimo cilje, ki se tičejo proizvajalcev, bomo odprli manevrski prostor za možne zlorabe in eh, lahko bi ustvarili pravne vrzeli. Ne vem, ali bo komisija lahko zagotovila da bodo nadzorni sistemi preprečili um, možne zlorabe in pa uh, kršitve zakona. Ko gre za implementacijo v moji lastni državi, Polski, imamo cele na stotine poročil o izvajanju te direktive in uh, zato sem nekoliko zaskrbljen. Cilje imamo zapisane, ampak lahko se zgodi, da bo prišlo do razkoraka med situacijo, ki je zapisana na papirju in pa s tem, kar se dogaja v realnosti in to je potrebno preprečiti. Hvala za komisijo. Oziroma, pročevalci ima vprašanja uh, v povezavi z predlogi sprememb 27 in 28. Če izuzamemo predlog spremembe 9, potem je utemeljitev nekoliko sporna. Komisija bi naj do leta 2014 objavila poročilo in v tem naj bi potem preverili, ali je 65 fotovoltaik resnično bilo reciklirane ti proizvodi bi se naj ohranili do 20 let, zato leta 2014 še ne bomo imeli kaj za poročati, šele leta 2024 ali 2034. Torej, utemeljitev se mi tukaj zdi nekoliko čudna. No, sedaj pa prosimo, da gospa Fras zavzame stališče strani komisije, na to bo spregovoril še poročevalec. Комисия 3 минута. Thank you, Mr. President. Uh, Hvala lepa, predsednik, spoštovani poslanci. Na hitro smo pregledali vse predloge sprememb in uh, raznoliko stališč, ki so bila izražena skozi predloge sprememb, samo podarja kompleksnost predloga uh, tega predloga zakonodaje in pa uh, kaže tudi na zanimanje parlamenta o tem. Predloge sprememb mislim, da v glavnem uh, izražajo podporo večini predlogov komisije, ko gre za obnovo uh, te direktive. In mislim, da je potrebno podariti troje. Najprej potrebno je povečati nadzor in pa potrebno je eh, povečati zbiranje podatkov o odpadni opremi, ter potrebno je preprečiti nezakonite pošiljke, predvsem v države, kjer bi to odpadno opremo obravnavali eh, pod nižjimi standardi, kakor veljajo pri nas. Še nekaj je bilo zelo povdarjeno, potrebno je zastaviti ambiciozne cilje na področju zbiranja, s tem se komisija strinja. Hkrati pa morajo ti cilji ostati realistični in prilagojeni stanju v posameznih državah članicah. Nekaj komentarjev je bilo povezanih tudi z ciljem, ki ga komisija zastavlja pri 65 odstotkov, pri 65 odstotkih, stopnja 85 uh, eh, odpadkov, proizvedenih odpadkov, uh, bi bila ekvivalentna našemu cilju 65 opreme, ki je bila dana na trg. Zato smo pripravljeni se pogovarjati o takšnem premiku. Istočasno pa bi podarili tudi to, da potrebujemo usklajeno metodologijo um, za to, kako nadzorovati izpolnjevanje takšnega cilja. Naša izkušnja z uh, izvajanjem zakonodaje kaže na to, da potrebujemo takšno metodologijo. Potrebujemo harmonizirane in podrobna pravila o tem, kako bi lahko nadzorovali izpolnjevanje zastavljenih ciljev. Potem eh, ste predlagali tudi diferencirane cilje za manjše elektronske naprave, kako naprimer za elektronske ščetke in tako naprej. Um, zagotoviti moramo, da ne bomo zmanjšali naših ambicij vendar pa menimo, da eh, v različnih državah članicah obstajajo različni pogoji in zato moramo cilje prilagoditi tem. Mi smo predlagali naslednje. Specifičen cilj za opremo za hlajenje in pa segrevanje. Torej, da bi o tem ponovno razmislili do leta 2012. Lahko bi imeli posebno poročilo, kjer bi objavili takšen ločen cilj. To vršna naprava ni oprema, ni oprema, ki danes skrbi večino poslancev, ampak v tem poročilu bi lahko razširili naše ocene za širše kategorije elementov, kot naprimer razsvetljava, ki vsebuje živo srebro in pa druge manjše elektronske naprave. Rada bi podarila pomembnost predlogov sprememb, ki želijo zagotoviti neovirano delovanje notranjega trga in s tem tudi zmanjšanje nepotrebnih administrativnih bremen. To so predvsem amantmaje, ki so povezani z 16. členom o registraciji, informacijah in pa poročanju in pa tudi, ko gre za definicijo proizvajalca. Členi 3 in pa 16 so ključnega pomena za zmanjšanje administrativnih bremen. To je, bila, to je bil tudi eden izmed naših glavnih ciljev, ko smo začeli z postopkom eh, obnove in dobila sem občutek, da se tudi številni poslanci tukaj strinjajo. Predlagane predloge sprememb, torej tolmačimo kot nek naš skupen cilj. Novo zakonodajno besedilo bi moralo končati postop, neusklajene postopke registracije v državah članicah, Potem morali bi končati tudi zahteve potem, da se več kot enkrat plača za upravljanje odpadkov iste naprave, torej te večkratna plačila. In eh, morali bi končati tudi z prakso nekaterih držav članicah, da zahtevajo eh, prav, eh, pravni oziroma nek pravni sedež za avtorizacijo posameznih proizvodov oziroma posamezna avtorizacija vsake države članice in mislim, da je dovolj en sedež za to. Hvala lepa, sedaj pa prosim gospoda Forenca, da povzame razpravo v treh minutah. Da, bom skušal to narediti. Kolegica iz moje države želi imeti 85-no kvoto zbiranja odpadkov obe najuspešnejši državi, dvema najuspešnejšima državama bo eh, vlada um, povzročala težave, če bodo se strinjali za 85 odstotki. Torej, podarjam, tiste dve države, ki sta najuspešnejši, se ne strinjata z uh, eh, to vrstno mejo. Zelo pomembna točka je standardizacija določenih eh, naprav oziroma standardizacija glede tega, naprimer, kaj je odlagališče. Tukaj je lahko definicija zelo jasna, naprimer v nekaterih državah, članicah eh, na severu. V Avstriji pa to ni jasno definirano, zato tudi ni jasno, kdo zbira in kdo ne um, torej vsak, ki zbira odpadke, mora izpolnjevati določene kriterije in uh, potem bomo tudi imeli jasne podatke o kvotah. Še vedno želim tudi jaz biti bolj ambiciozen, ampak uh, če bomo sedaj preveč ambiciozni, to ne bo prineslo pozitivnih rezultatov. Moramo se tudi vprašati, odkot izhajamo, ali, iz, eh, ali želimo postaviti kvoto glede na izdelke dane na trg ali pa glede na um, število odpadne opreme. Mače, katera država članica je dokazala, da lahko ta določila izpolnjuje tudi brez eh, direktive Evropske unije, moramo pa državam dati čas, da vse skupaj ustrezno dokumentira. Torej, če bi se države potrudile, potem takšna regulacija ne bi bila sploh potrebna. In pa še odgovor uh, mojemu liberalnemu prijatelju, Chris Davisu. Uh, ki zahteva jasno določene zbiratelje. No, to ni ravno predlog liberalca, Kris mi je zelo žal. Ravno nasprotno. Moja italijanska kolegica pa pravi zelo liberalno, eh, ne vsega predpisovati, ampak postavite pač določene kriterije. Eh, sam se strinjam s tem, tisti, ki spolnjuje kriterije in želi zbirati odpadno opremo, naj to tudi počne. Tukaj se mi zdi, da je komisija podala dober predlog in zato ga nisem spreminjal. Sem takšen, ki rad kritizira komisijo, ampak če nekaj naredi dobro, potem uh, lahko to tudi postimo takšno, kot je. Hvala lepa. Glasovali bomo 4. maja v odboru o tem pomembnem poročilu. Junija pa bo to verjetno obravnavano na plenarnem zasedanju. Cvepa je na vrsti podobna tema. Gre za poročilo Jill Evans o nevarnih snoveh v električni in elektronski opremi. Besedo dajemo poročevalki. Ne več kot pet minut, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Več eh, kolegov v razpravi je govorilo o potrebi po recikliranju proizvodov in zato tudi gre v tej eh, dotični eh, direktivi. Rohs. 39 predlogov sprememb. Eh, je bilo in koliko razumem, eh, še niso bili v celoti prevedeni v vse uradne jezike. Eh, sama, tudi sama sem šele danes dobila integralno besedilo v angleščini, tako da je še potrebno oceniti, kje in lahko pridemo do soglasja. Moj namen je, da se o tem pogovorim s kolegi, zato da bi prišli vsaj do določene stopnje eh, soglašanja in eh, tako lahko naredili ustrezen napredek. Eh, in tu gre za skupno količino Eh, ki eh, bo znašala približno 12 milijon ton eh, do leta 2020. To bo skupna količina odpadne električne in elektronske opreme. Toliko naj, tako količino naj bi dosegla. Zato imamo prav gotovo veliko odgovornost pri tej prenovi in podpiram cilj komisije, ki je, da bi postala razumljivejša, učinkovitejša in tudi lažja bila že izvedljiva. Vemo, da eh, so eh, številne številna podjetja eh, celo že pravzaprav eh, začeli eh, z izločanjem gorljivih halogeniranih snovi v tej opremi. Predlagam pa, da se tu osredotočim na glavna vprašanja. Prvič glede področje, področje uporabe, to mora pokrivati direktiva, kajti to je edini način, da zagotovimo pravno gotovost oziroma pravno varnost. In eh, potem eh, predlogi sprememb, eh, te prve, ki sem jih pogledala, videla, vsebujejo sugestije se strani različnih skupin glede izjem in Eh, naprimer kot prevozna sredstva, potem eh, velike instalacije in tako dalje. Na to se bomo morali osredotočiti in se o tem med seboj pogovoriti. Eh, potem je tu predlog spremembe 148, ko je proizvod izključen iz direktive, kar pa ne pomeni izključitve odgovornosti vseh subjektov, da čim bolj zmanjšajo izpostavljenost. Eh, tem snovem v okolju. In eh, potem je tu direktiva, ki se nanaša na eh, sončne. Cadmium, as as eh, in eh, sicer, da zato, eh, da bi iz te direktive izuzeli eh, Eh, vsaj v začasno izuzeli, eh, dokler, ne, eh, dokler se ne opravijo ustrezne raziskave pri določeni opremi, potem gre tu naprimer tudi za tiskalnike in razne druge eh, potrošne proizvode, okrog katerih je potrebno skušati doseči, sogla, eh, doseči soglasje. Eh, potem gre tu tudi za, za odnos med tem področjem in ričem. Eh, in eh, na eni strani gre za to, za eh, ukvarjanje s specifičnim problemom, medtem ko reč govorijo o manjkljivih podatkov glede registracije. In strinjam se s komisijo in svetom, ki pravzaprav pravijo, da je ROHS direktiva komplementarna k direktivi REACH. Sama ne menim, da ima direktiva uh, Eh, da eh, pravzaprav direktiva REACH lahko pokriva tudi to področje ROHS, medtem ko pa to velja za ROHS, ki potrebuje tudi lastno metodologijo. Tu so številni predlogi sprememb, V zvezi s tem v svojem poročilu, naprimer, eh, predlagam zlasti, eh, kar zadeva halogenirane eh, snovi zaviravca, zaviravce gorenja teh snovi, naslednje, da Tu navedemo tudi specifične reference in eh, najnovejše ocene. Eh, vendar bo potrebno o tem še nadalje razpravljati, kajti tudi tu eh, so že prisotni predlogi sprememb k tretji prilogi. Pogledati moramo tudi že opravljene pretekle študije, omenila sem naprimer, da pravzaprav tu vodijo nekatera velika podjetja, e, tu e, e, omejitve pa bodo naslednji logičen korak glede Roksa. Tu je več predlogov, tudi ki se nanašajo na metodologijo, kar je zelo pomembno in potrebujemo eh, razpravo in eh, preudarno razpravo o tem, potem tudi vprašanje izuzeti, ki je prav tako eh, predmet naše pozornosti. Na vsak način želimo, da ta zakonodaja postane bolj učinkovita in bolj dosledna, kajti tu eh, imamo pred seboj eh, resnično eh, zelo, torej zelo pomemben tok in zapleten tok odpadkov, zato moramo resnično vse upoštevati, se vsem temeljito pogovoriti in skušati v čim večji meri doseči soglasje. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa prihajamo govornikov. Deset jih imamo na seznamu in zato vas vse prosim, da spregovorite za dve minuti, vem, da ne boste ravno zadovoljni, ampak to je edini način, da bomo do konca sestanka na vrsti vsi. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja zaproponowałem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je prav gotovo nekaj, kar pomeni nekaj zelo pomembnega eh, zlasti glede prihodnjega eh, razvoja. In eh, tu so tudi težave same razlage, kar je važno, če želite zagotoviti ustrezno izvajanje direktive. In tu je, eh, kot je bilo rečeno, eh, pomemben tok, s katerim imamo opraviti, kajti tok odpadkov sicer bomo eh, s tem odprli pravzaprav prosto pot velikim problemom. Potrebujemo torej ustrezne definicije, zato da bi laže nadzirali celotno situacijo. Kar pa pomeni, da imamo tudi ustrezen koncept in upogled v različne faze. In ta direktiva se seveda precej razlikuje od Riča, In potrebno je najprej začeti pri največjih problemih, kot sem rekel, in ugotoviti zlasti v primeru naprimer, posebnih kategorij proizvodov eh, in jih eh, te proizvode obravnavati ločeno oziroma posebej. Eh, ko gre za, letni, za proces štiriletnega pregleda, je potrebno dobiti boljši upogled v življenski cikl oziroma v trajanje. Potem potrebno je tudi reči, da v primerih, ko ni, eh, ni možno naprimer uporabiti nadomestka, ne da ogroziš celoten proizvod. Tu gre za dve različni kategoriji izuzeti.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 Želela sem se samo dotakniti predloga poročevalka, da bi v naslednjih tednih skušali doseči čim več, eh, torej skušali doseči soglasje o čim večjem številu predlogov sprememb, eh, dosegli čim večjo stopnjo soglasja tako znotraj našega odbora, kot tudi na plenarnem zasedanju. Zamisel te direktive je, da skušamo ugotoviti, katere proizvode želimo prepovedati in katere ne. E, torej, to gre za področje uporabe e, in pa e, predlogi sprememb, ki jih je potrebno zapisati učinkovito in to, od tega bo tudi odvisen, e, odvisna uspešnost. Hvala lepa, Chris Davis. Hvala, gospod predsedujoči. E, seveda je ta ponudba poročevalka dobrodošla, čeprav se mi zdi, da e, bo to morda naletelo na težave ne z nami, vendar e, mogoče v celotni skupini. Naprimer, zlasti brez prisotnosti naših kolegov iz zelene, iz zelene stranke, stranke zelenih. Torej, nasplošno. E, mislim, da je celotna smer, usmerjenost, ki jo predlaga poročevalka, dobra. Potem e, tudi to, da se stvari spodbudi tako, da gremo v smeri nadomestkov za e, potencijalno nevarne, e, nevarne snovi oziroma nevarne proizvode, vendar pa je najprej potrebno imeti ustrezno oceno. Eh, in presojo. Eh, potem tudi eh, naprimer prehodna obdobja in tako dalje glede izjem. Ne želimo delovati nasprotno riču, kajti usmeriti se je treba k skladnosti, kompatibilnosti in k vse bolj enotnemu skupnemu pristopu. In v, pravzaprav v manj kot štirih tednih je to potrebno doseči. Politokracije, Julie Gilling. Um, Hvala, gospod predsedujoči. Torej, sama bi nekaj povedala glede področja uporabe. Mislim, da nima smisla spuščati se v dolge razprave o tem. Mislim, da je kar eh, sprejemljivo to, kar je bilo eh, predloženo. In eh, torej, ko gledamo na izjeme, tudi tu lahko Eh, tu, naprimer, lahko potem se spustimo v nekaj, kar nas ne bo nikamor pripeljalo. Zelo podo, eh, potrebna pa je presoja učinkov, eh, sicer kar zadeva četrto prilogo in predlog uvedbe prepovedi. Mislim, da tu govorimo naprimer o Eh, o zaviralcih eh, gorenja, potem o PVC-ju, eh, govorimo tudi o naprimer mehčalih in tako dalje, na domestkih in torej prav tako moramo zelo Eh, natančno pogledati rezultate in kaj bi se zgodilo, če bi dejansko prepoved uveljavili. Nadomestki, eh, ki niso bili še ustrezno ocenjeni, eh, 75 različnih nadomestkov eh, obstaja trenutno in eh, potrebno je to zelo natačno oceniti, preden se eventuelno odločimo za pavšalno prepoved. In eh, prav tako tudi glede drugih točk, naprimer, ki so zelo pomembne za vidika izvažanja, izvažanja odpadkov. Prosim naslednji govornik. Predsedujoči prekinja govornica. Najlepša hvala poročevalki Jill Evans. Predložila je dobro poročilo, ki pri nekaterih pomembnih točkah izboljšuje predlog komisije. Vendar pa se ne zauzemam za izjeme, ki jih eh, predlaga poročevalka, kar zadeva eh, plošče solarnih celic, ki vsebujejo kadmi. Uh, mislim, da je potrebno to vključiti, ker obstajajo tehnične alternative, ki niso drage in jih eh, veliko evropskih podjetij že uporablja. Časa imamo do leta 2014 in eh, to bi pravzaprav moralo biti dovolj, da lahko eh, uvedemo to spremembo v proizvodnjo. Eh, potem, kar zadeva strupene snovi, pročevalka navaja eh, številne nevarne snovi, ki ne bi bile vključene v tretjo prilogo. Mi pa zahtevamo, da se večino teh snovi vključi v četrto predlogo, prilogo, s, s čimer bi postale prepovedane snovi, ker gre za uh, zdravno škodljive snovi, katerih uporaba je neodgovorna in jo je potrebno ustaviti. Naprimer, bromirani zaviralci gorenja, uh, gorenja uh, naj bi bili prisotni v um, materinem mleku in celo na nekaterih zelo odročnih regijah na Arktiki. Uh, ravno tako nimamo nobenih dokazov, da, je, da so nanomaterijali eh, ne nevarni. Eh, ravno tako pa bi rada opozorila na prevajalsko napako v, pri 313. Eh, predlogu spremembe. V angleški različici je tukaj zapis pa je zapisano nekaj drugega in eh, to je potrebno popraviti. Hvala lepa. No, seveda dobro je, da uh, se tu spostavi ločnica med uh, Rohom in Ričom uh, in uh, dejstvo pa je, da moramo pogledati obe plati. E, in e, ta, to e, načelo nadomestkov ki je jasno izraženo. In potrebno je upoštevati tudi računalniško področje, računalniško industrijo, eh, s katero, ki jo je potrebno eh, torej obravnavati ločeno. Eh, vendar pa računalnikov ne jemo. Zakaj torej potrebujemo to vrstne nadomestke? In eh, pomembno je enostavno vedeti, kam gredo ostanki. Potrebujemo natančno klasifikacijo. Žal mi je bilo, da nisem mogla uložiti predloga spremem. Govorimo o zgodovinski dediščini, vendar pa moramo tudi govoriti o uporabi po izteku eh, življenjske dobe proizvodov. In eh, enostavno gre lahko enostavno samo za staro opremo in eh, kulturna dediščina ni predmet obravnave te direktive ROS. Potem so tu tudi naprimer razne cevi v starih zgradbah. Z drugimi besedami potrebno je ko prenavljate stare zgradbe, si zagotoviti uporabo ustreznih materijalov in eh, opreme. In zato mislim, da potrebujemo izjemo za to vrstne zgradbe. Najlepša hvala in računalnikov ne bomo jedli, tega smo se naučili. Hvala, gospod predsedujoči. Samo ena pripomba za to, da bi resnično ustrajala pri, pot, eh, pri tej eh, torej vztrajala pri potrebi o eh, koordinaciji, ko gre za nadzor in vzpostavitev in tako dalje, ki mora v primeru Riča tudi veljati za določene, za določene proizvode. In tu bi potrebovali eh, stavek eh, in sicer gre za člen 1.7. Eh, zaradi odsotnosti znanstvenih študij je potrebno enostavno izločiti to plastiko iz seznama snovi, ki jih je potrebno prepovedati. Hvala lepa. Merci, merci beaucoup. Alors, on se Hvala lepa torej bodi si je tu zahteva po številnih izjemah, kar pomeni, da bo prišlo do prave, eh, prave institucionalne eh, eh, institucionalnega zastoja ali pa, eh, da se bo izkazalo, da zakonodaja ni učinkovita. To pa ne bi bilo dobro. Potrebno je tudi ohraniti konkurenčnost naše industrije. Ne bi ponavljala tega, kar je že bilo povedano, vendar pa eh, potrebno je vsaj prispevati k dobri, eh, eh, torej dobri povezavi, navezavi tudi na direktivo REACH. To je zato potrebno upoštevati. Potem je potrebno izuzeti iz podreča uporabe nekatero opremo, ki je namenjeno raziskavam, naprimer medicinske naprave, kot so pacemakeri in tako dalje. To je še posebej pomembno. Tu je bilo govora tudi o PVC kablih, plastičnih kablih in pa omogočiti specifične izjeme, ki se nanašajo na sončne plošče oziroma sončne eh, celice. V angliškem prevodu se govori o izjemah o izjemah, vendar ne smemo govoriti o izjemah, temveč o nečem, kar je izključeno. In mislim, da moramo biti na to zelo pozorni. Upam, da sem bila dovolj kratka. In za konec še Elizabeta Gardini. Hvala lepa. Torej, tu bi se enostavno osredotočila samo na področje uporabe tega e, in sicer po drugih pripombah, e, ki smo jih do sedaj slišali. Torej, jasno je, naprimer, da ta predlog, da se tudi električno opremo vključi v področje uporabe, kot se zdi, ni najboljši način, ko skušamo razrešiti probleme razlage oziroma tolmačenja. Seveda je jasnost pomembna, ne smemo pa širiti. Ne smemo pa tega uh, neskončno širiti. In uh, mislim, da uh, Eh, lahko pride tudi do nekaterih nepredvidljivih, eh, nepredvidljivih okoliščin, če tega ne bomo storili eh, pravilno. In naprimer to, kar imamo iz leta 2005, mislim, da je dovolj pri reševanju problemov, ki jih imamo s področjem uporabe. Hvala lepa. Dobro, potem pa zdaj lahko dam besedo še komisiji. Gospa Kadina, prosim, tri minute, če lahko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 No, sedaj eh, delamo vse hitreje, ritem je vse hitrejši, skušala se bom tega eh, držati. Torej, glede eh, celotnega dela na prenovi, eh, gre za zakonodajo, ki je še relativno novo in v predlogih prenova komisija želi poenostaviti in modernizirati oziroma posodobiti eh, zakonodajo, eh, ki vpliva tudi na veliko število gospodarskih subjektov in to je potrebno imeti na umu, ko se razmišlja o različnih predlogih sprememb. E, sedaj pa mogoče eno ali dve pripombi, ki smo jih danes slišali. Komisija je predlagala e, to prenovo, e, tako tudi glede direktive ROX in druge direktive. Razširitev področja uporabe ni del predloga komisije in uh, sicer zato, ker to ni del ocene, ki je bila izvedena v kontekstu uh, tega predloga. Kajti brez ustrezne eh, presoje vplivov tega ni mogoče storiti. In lahko pride do, do potrebe po celi vrsti. Eh, teh eh, izključevanj, kot je že bilo rečeno, potem se lahko zastavi vprašanje razlage, kar lahko potem samo poveče nejasnost eh, oziroma pomankljivo jasnost, kot je bilo že poudarjeno. kar zadeva nove snovi ali skupine snovi, ki jih je potrebno omejiti v nekaterih, naprimer, predlogi sprememb na podlagi argumentov iz eh, študije. Ta študija po našem mišljenju ne daje dovolj podatkov, utem, eh, ki bi opravičili uh, Eh, take restrikcije oziroma omejitve in nam ne bi moglo omogočiti, da jih dodamo na seznam prepovedanih snovi. In zato je potrebno resnično to zasnovati na zanesljivih, preverljivih podatkih ob upoštevanju okoljskih in vseh drugih eh, vplivov, ki so lahko eh, posledica takih prepovedi. Ne na zadnje, tu je število dopolnil, ki smo se jih dotaknili samo na kratko. E, Naprimer, potrebno je nadalje razjasniti definicije za, e, za samo, e, same postopke, potem za vidika metodologije, omejitev, kajti skratka vse to je namen oziroma so cilji prenove. Naj sklenem ta kratek prispevek. Želela bi zaprositi parlament, da eh, podpre eh, ta postopek eh, prenove in sicer s tem, da se ohrani to, kar se je do sedaj obneslo, hkrati pa bi lahko posodobili to, ta zakon to zakonodajo in imeli potem eh, skratka osnovo, bodi si za prepoved eh, snovi ali pa za razširitev področja uporabe direktive. Hvala lepa. Hvala, gospa Fas. Zdaj pa ima poročevalka na voljo še dve minuti, če želi, morda v zvezi s eh, presojo vplivov, kar zadeva nevarne snovi. Enkrat ste zapisali eh, priporočilo komisije, ampak verjetno je to pri, priporočilo komisiji ali kakšnemu drugemu inštitutu. Lahko to nakratko pojasnite? Um, sorry, Prostite. Prostite, gospod eh, predsedujoči, to moram preveriti glede eh, te točke. Sicer pa mislim, da je razprava pokazala eh, in odraža zelo veliko, velik razpon zlorab, to, kar se kaže tudi v različnih predlogov sprememb. In mislim, da je tu prav gotovo dobra podlaga za nadaljno razpravo in koordiniranje eh, in oblikovanje predlogov eh, in eh, zato, da bi dobili podporo različnih političnih skupin v odboru. Vse to bom preverila in vam sporočila. Najlepša hvala vsem, tudi tolmačem. Jutri ob devetih pa nadaljujemo in sicer z glasovanjem. Zdaj si zaključujem sestanek. Iva Višač.